Hvala lepa, da ste se nam pridružili danes popovdne. Dolgo časa je trajal naš premor od 11. do 3. ure, zato so se nekateri izgubili. Ampak vesela sem, da je z nami minister za šolstvo in verske skupnosti, gospod Arvanitopoulos. Lepo pozdravljeni. In vi in vaše osebje kar takoj vam darem besedo, tako da boste lahko povedali, kakšne načrte imate za naslednjih nekaj mesecev. Vem, da ste v stiku z litovskim predsedstvom in z italijanskim, eh, tako da skupaj s tema dvema predsedstvoma pripravljate vaše delo. Izvolite besedo. Manice. Hvala lepa, gospa predsednica. V čast mera sem lahko danes tukaj. upam, da ni res, da zapuščate parlament. V tem primeru vam želim čestitati za vse dosedanje uspehe, naprimer za Erasmus, plus, ki je velik uspeh za celotno Evropsko unijo. In želim vam eh, vse najboljše pri nadaljem delu. Hvala lepa. Spoštovani poslanci, vesel sem, da sem lahko danes z vami tukaj v Evropskem parlamentu in da lahko predstavim prednostne naloge grškega predsedstva na področju usposabljanja in izobraževanja. Takoj na začetku moram povedati, da je izobraževanje naš temelj za prihodnost, ki naj trpi bi, ki naj temeli na skupnih vrednotah in demokraciji. Prav tako pa naj izobraževanje ponudi našim mladim ljudem vse potrebne veščine in usposobljenost, tako da bodo laže zaposljivi. Grško predsedstvo v sodelovanju z parlamentom in za komisijo namerava še naprej spodbujati uresničevanje ciljev Evropske unije šole se soočajo z prelomnimi spremembami, vsebine, kakovo seznanja, vprašanje organizacije, struktur šole. Posod se dogajajo spremembe tudi v kontekstu globalne gospodarske krize. Zato moramo danes bolj kot kadarkoli prej poskrbeti za kulturo učenja, ki bo poudarjala vseživljensko učenje. To se mora začeti že v predšolskem obdobju in trajati vse do tretjega življenjskega obdobja. Izobraževanje in usposabljanje morajo navdihovati humanistični principi socialne enakosti in strpnosti. V Evropi se še vedno soočamo z zelo hudimi izzivi. Kriza je prizadela predvsem mlade ljudi. Oni so zelo ranljiva skupina delovnega prebivalstva. Poprečje brezposelnosti med mladimi znaša 23,5 odstotkov, ponekod pa je ta številka celo 50 odstotkov v nekaterih državah. Številni brezposelni niso dovolj usposobljeni. 20 odstotkov delovne sile je premalo usposabljene, ima premalo matematičnih veščin in 25 odstotkov delovne sile nima veščin, ki so potrebne za uporabo novih tehnologij. Države članice so zato pozvane k temu, da sprejmejo svežen ukrepov za prihodnost evropskega izobraževanja, tako da se bodo lahko soočili z tem velikim izzivom brezposobnosti mladih in pomankanja veščin in spretnosti. Seveda je ob tem treba vedno podpirati humanistični pristop. Prednost letne naloge grškega predsedstva na področju izobraževanja temeljijo na naslednjih področjih. Najprej, zagotoviti je treba kakovost na vseh ravnih usposabljanja in izobraževanja, drugič, treba je poskrbeti za inovativno poučevanje in usposabljanje, tretjič, pomen socialne vključenosti. Četrtič, podjetništvo med mladimi, tudi to moramo spodbujati. No, kar se tiče zagotavljanja kakovosti na vseh ravnih izobraževanja, Tukaj vemo, da je učinkovitost izobraževanja odvisna tudi od tega, da zagotovimo visoko stopnjo kakovosti znanja in spretnosti. Zato se bomo osredotočili na zagotavljanje kakovosti na vseh ravneh in s tem bomo državam članicam Evropske unije kot takšni omogočili da se sooča z trenutnimi izzivi. Ohraniti moramo našo konkurenčnost in zagotoviti, da bo Evropska unija ohranila svoje mesto. Ostati moramo vodilni v globalnem konkurenčnem boju. Zagotavljanje kakovosti izobraz, izobraževanja zahteva tudi razvoj novih tehnologij in pa orodij. Zato moramo tudi učitelje usposobiti tako, da bodo lahko uporabljali te nove metode poučevanja in da bodo osvojili nove spretnosti. Uloga učiteljev je torej ključnega pomena. Svet je leta 2009 sprejel sklepe o tej temi eh, v času ciperskega predsedstva. Eh, tudi takrat smo razpravljali o ulogi učiteljev. In tudi litovsko predsedstvo je sprejelo sklepe v zvezi z vodilno vlogo na področju izobraževanja. Um, tudi mi bomo sklenili to pomembno razpravo o izobraževanju učiteljev, kaj ti tukaj se soočamo za zelo velikimi izzivi. Obstaja politična podpora usposabljanju učiteljev, pogosto pa nimamo ustreznih orodi in metod za, pravilno, za izbiro pravilnih učiteljev. Um, tudi ni zagotovljen njihov nadaljni razvoj in usposabljanje. S tem smo se ukvarjali tudi na kongresu o inovacijah in, in zboljšavah na področju izobraževanja, ki je bila organizirana strani eh, irskega predsedstva leta 2013. Takrat smo govorili o, ponov, o novih modelih za zaposlovanje in izbiranje učiteljev, modeli za usposabljanje učiteljev, potem sistematična podpora na začetku njihovih eh, poklicnih poti. Zagotoviti je treba, da bodo učitelji si prizadevali za kakovostne rezultate in tako naprej. Torej, usposabljanje učiteljev je izredno pomembno vprašanje. Na ta način investiramo v prihodnost izobrazbe in pa znanja Zato bomo sodelovali z našimi partnerji, da bomo lahko zagotovili kakovost usposabljanja na vseh ravneh izobraževanja. To je med seboj neločljivo povezano in se dopolnjuje. Druga prednostna naloga je zagotavljanje učinkovitosti, mobilnosti in zaposljivosti. Um, gre za vprašanje investicij v usposabljanje in izobraževanje. Vemo, da v globalni areni znanja, kjer so potrebne večstranske večine, je treba narediti več za to, da bi poskrbeli za učinkovit izobraževalni sistem. Na ta način bomo razvijali spretnosti, ki jih trg potrebuje. Grško predsedstvo so pada z sprejemom novega večletnega finančnega okvira. Eh, sprejemamo tudi nova pravila za strukturne in investicijske sklade. Zato je treba nujno podpreti dolgoročne investicije, zato da bomo odpravili neenakost, da bomo pridobili nove učitelje Prav tako pa moramo podpreti odprte metode pouče, poučevanja in pa množične učne programe na spletu. Vsi, vse te novosti so ponujejo nove možnosti za učenje in poučevanje. Odprte tehnologije lahko nudijo uh, izobraževanje ljudem, ne glede na to, kje so, lahko uporabljajo kakršnokoli napravo pri tem, Um, gre torej za inovativne modele poučevanja in učenja. Imamo naprimer množične eh, spletne učne programe, s tem eh, spodbujamo konkurenčnost in pa nastanek centrov odličnosti posod po svetu. Pravzaprav eh, prihaja do internacionalizacije izobraževanja, kajti študentje so vedno bolj mobilni. usposabljanje in izobraževanje sedaj ponujajo najrazličnejše države. Vse to bo razširilo našo ponudbo. Zato podpiramo tudi pobudo komisije o odpiranju izobraževanja. Eh, okrepiti moramo pomen dialoga o digitalnih spretnostih. To je nujno potrebna inovacija. 90 odstotkov delovnih mest bo v prihodnosti verjetno zahtevalo vsaj osnovne spretnosti na področju digitalnega izobraževanja. Samo 20 odstotkov učencev, ki so stari 9 let, Eh, pri učenju v šoli uporablja digitalne tehnologije. Več kot 50 odstotkov učencev pa še vedno ne uporablja nobenih digitalnih metod v šoli sploh. In to je treba spremeniti. Poleg tega se moramo soočati tudi z drugimi novimi izzivi. Naprimer, zagotoviti moramo kakovost in pa dostopnost teh novih orodij poučevanja. Prav tako si moramo ogledati jezikovne kriterije. To je nekaj, kar lahko prispeva k učinkovitosti izobraževanja, to lahko zagotavlja um, več znanja, torej znanje jezikov je ključna veščina. To poveča zaposljivost, to um, s tem državljani lažje vstopijo na trg dela in to tudi olajša medkulturni dialog. V trenutnem ekonomskem vzdušju je nujno potrebno, da izboljšamo metode poučevanja in učenja jezikov. Eh, na tem področju je komisija razvila tudi kriterij za znanje jezikov. Leta 2012 se je to zgodilo, do leta 2020 naj bi 50 odstotkov 15-letnikov znalo eh, govoriti vsaj en tuj jezik. 25, 27 odstotkov učencev v sekundarnem izobraževanju pa bi naj. Uh, Eh, dobilo pouk drugega tujega jezika. Na ta način bomo lahko razvili nacionalne metode izobraževanja, s katerimi bomo lahko črpali to, kar smo investirali v učenje tujih jezikov. Kar se tiče mladih, grško predsedstvo želi bolje, boljšo integracijo mladih. Tudi to je prednostna naloga trojčka predsedstev. Želimo se izogniti socialni izključenosti. V okviru strategije za leto 2020 je svet sprejel sklep, da želimo tudi spodbujati podjetništvo med mladimi, zlasti na področju kulture. Zavzeli se bomo tudi za resolucijo v svetu o strukturnem dialogu z mladim za pospoševanje njihove družbene integracije. Poglobiti želimo socialni dialog na ta način, da bodo vsi mladi lahko pri tem sodelovali. Prav tako želimo spodbujati dialog med posameznimi državami članicami, eh, ko gre za tematske prednostne naloge na področju zaposlovanja mladih. Ne na zadnje bomo organizirali tudi številne konference o predšolskem poučevanju, o usklajevanju pridobivanja veščin in potreb na trgu, o odzive na potrebe na delovnem trgu in o novem kvalifikacijskem sistemu za univerze. Prav tako bomo organizirali Evropski kongres za mlade in vesel bi bil, če bi se eh, teh kongresov eh, udeležili v kar največjem številu. Gospa predsednica, spoštovani poslanci, izobraževanje je ključnega pomena za ponovno oživitev Evrope. To je najboljša možna investicija, če investiramo v mlade, v socialno vključenost in vse. To je pravzaprav kisik um, za Evropo. Mi smo skupnost razmišljujočih, odgovornih državljanov, ki morajo se biti sposobni soočati z novimi izzivi v izredno uh, konkurenčnem globalnem okolju. Izobraževanje pravzaprav obnavlja samo ustanovno idejo Evropske unije, gre za oblikovanje Evropske unije, ki se, sposobna, eh, ki se bo sposobna soočati z vsemi izzivi in ki bo imela tudi svojo vizijo. V imenu grškega predsedovanja želim se zahvaliti irskemu in litovskemu predsedstvu in vsem našim partnerjem v Evropskem parlamentu in pa komisiji. Najlepša hvala za vaše sodelovanje v času priprav na naše predsedovanje. Prepričan sem, da se bo to nadaljevalo tudi tekom našega predsedovanja in lahko vam zagotovim, da še bomo kar najbolj prizadevali za dosego uspeha. Vse bomo naredili za to, da bomo dosegli cilje Evropske unije na področju izobraževanja usposabljanja in mladih. Zauzemamo se za Evropsko unijo vrednote in eh, znanja. Eh, Hvala lepa, gospod minister. Občutek imam, da v svetu ministrov resnično razmišljate o izobraževanju, o usposabljanju in če boste svoje razprave podkrepili tudi za dejanji, potem bomo to vsi pozdravili. Danes zjutraj in pa včeraj popovdne smo razpravljali o novih tehnologijah in o odprtih učnih virih. Gospod Ivan je tukaj poročevalec o tej temi, prisotni so bili tudi strokovnjaki na javni predstavitvi. Občutek imam, da če bomo imeli na vas na naši strani, potem bomo poskrbeli tudi za to, da bo ministerski svet razpravljal o tem in da se bodo vaši kolegi v posamičnih državah eh, eh, prav tako lotili teh spodbud in razprav. Če bomo vsi resno jemali to, o čemer ste govorili, bomo dosegli tudi cilje, ki smo se jih zastavili. Hvala lepa za vaše sodelovanje v zadnjih letih. Hvala lepa, da ste sodelovali z litovskim in pa z irskim predsedstvom na področju Erasmusa. Vem, da so tukaj bila potrebna velika prizadevanja tudi strani sveta, zato da je parlament lahko dobil vsa potrebna zagotovila. Mislim, da smo skupaj pripravili dobro besedilo in upam, da bo komisija poskrbela za pravilno izvajanje tega besedila. Sedaj pa odpiram razpravo. Besedo najprej dobi Marita Resančes Šmit. Eh, Najlepša hvala, gospa predsednica. Popolnoma se strinjam z vašimi besedami. Prav imate. Prednostne naloge za izobraževanje in usposabljanje eh, grškega predsedstva so eh, dobre, če jih boste dosegli te cilje, bo to odlično, brezposobnost je namreč zelo visoka, še posebej med mladimi. Drugič, vedno znova smo priča vedno več euroskepticizmu v državah članicah. Ravno zato je treba povdarjati izobraževanje, da se bomo lahko borili proti euroskepticizmu, ki smo mu priča. V Grčiji in v drugih južnih državah se soočamo z gospodarskimi težavami, tudi v Franciji. Brezposobnost med mladimi je više od 25 odstotkov in proti temu se je treba boriti. In to je pomembno, kot ste dejali. Sama sem eh, učiteljica, delala sem na področju usposabljanja, kot številni drugi tukaj, in zato menim, da moramo začeti pri zgodni starosti, pri mladih, ki danes ne vidijo več upanja, ki imajo velike težave. Veliko je izzivo, predsedovanje prevzemate v času sprejemanja proračuna, začenjajo se torej nekateri drugi, eh, tudi nekateri drugi programi za mlade, naprimer Erasmus. Slišala sem besede mobilnost in druge pomembne besede ki se dotikajo teh programov. Vsi komaj čakamo na to, da bomo videli, kako bodo države članice izvajale te programe in kako hitre bodo, kako hitro bodo zagotovile dostop za mlade. Kot veste, je ponavadi to težava v Evropi, počasnost. Zato je treba hitro izvesti vse to, o čemer smo se pogovarjali, poenostaviti postopke, eh, povečati vidnost teh programov tekom vašega predsedstva. Vaše predsedstvo namreč prevzema to nalogo v času začetka teh programov, pa tudi v času eh, volilne kampanje, v kateri moramo poslati jasno sporočilo. Dejali ste, da morajo strukturni skladi služiti izobraževanju. Tukaj imamo na voljo nova sredstva. Sama sem bila ena od poročevalk za to uredbo. Dve leti sem sledila napredovanju te uredbe. Zajema tudi izobraževanje in usposabljanje. Imamo tudi Evropski socialni sklad, ki lahko zagotovi zelo pomembna sredstva. Predvsej bolj pomembna sredstva, kot jih imamo v tem odvoru. Gre za milijarde, eh, deset, eh, desetine milijard evrov. in v naših programih smo že povezali izobraževalno sfero ter podjetja. To moramo povdarjati. Tako bomo zagotovili zaposlovanje. Veliko je tudi delovnih mest, ki niso zapolnjena, glede na številke brezposobnosti je treba to izboljšati. Govorili smo že o učenju, eh, včeraj smo omenili moke, pa tudi vi ste jih omenili. In mislim, da so ti novi načini poučevanja tisti, ki jih moramo dobro preiskati, ugotoviti moramo, kaj lahko naredimo, zagotoviti dostop do novih tehnologij tudi za najbolj oddaljene regije v naši uniji. Težava je tudi, da eh, učitelji ne poznajo teh novih orodij. Tudi njih je treba poučiti o tem. Vsem je treba omogočiti ustrezen dostop do tašnih tehnologij, ne glede na njihovo starost. Zagotoviti je treba dostop do formalnega usposabljanja. Govornica ima težave z mikrofonom. Euh, omenili ste še en element, ki je pomemben za mobilnost in to je medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij. In tudi to je povezano z novimi tehnologijami. Končala bom, sem učiteljica in menim, da je eh, usposabljanje učiteljev pogosto eh, nekaj, zelo državnega. Naenkrat še nismo, eh, zaenkrat še nismo našli eh, neke čarobne rešitve za to. Mislim, da moramo temu področju posvetiti veliko časa in truda, tako da bomo zagotovili vsaj eh, določeno koherenco med različnimi sistemi v Evropi. Mislim, da, je, da so to glavne prioritete. Hvala. Hvala. Gospa Pajadeli. Profesor Isus Talinka, ki je prijel, kaj je stopil iz te dol. Hvala lepa. Gospod minister, hvala lepa, da ste z nami. Želim vam veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih. Mm, poglobljeno sem prebrala vaše predloge in eh, strinjam se z večino izmed njih. Vem, da imate nekaj težav pri izvajanju. No, eh, imam pa komentar, ki se morda bolj nanaša na komisijo kot na vas. Erasmus plus Mm, to je program, eh, s katerim smo se v tem odboru zelo veliko ukvarjali. Ampak nažalost ehm, to ni bilo prevedeno v noben drug jezik, samo v angleščino. Vem, da si grški inštitut prizadeva, da bi to bilo prevedeno tudi v grščino in zanima me, ali bo komisija zagotovila, da bo to prevedeno v vse uradne evropske jezike. No, kar se tiče pa mm, internacionalizacije univerz, bi želela tukaj opozoriti na tveganje, ki se je pojavilo zaradi krize. In um, zato ker ljudje menijo, da se bodo iz krize izkopali samo, če bodo lahko izpolnili določene kriterije, ki pa pozabljajo na našo preteklost. Evropa je pravzaprav uh, zipka znanja, uh, ampak zdi se mi, da znanosti v Evropi ne spodbujamo dovolj. Pod, podpirati bi morali tako znanost, kakor tudi raziskave in teorije. Trenutno tega še ne počnemo. Zanima me, če bi v zvezi s tem lahko podali predlog v svetu, če bi lahko komisiji podali mandat za to, da pripravi v zvezi s tem nek dokument, tako da bomo na ustrezen način podpirali znanost. Mi želimo ohraniti naše urednote. In pa še tretje vprašanje. Priča smo bili številnim rezom, rezom na področju izobraževanja, usposabljanja. To je rezultat te hude gospodarske krize. No in uh, v luči teh rezov in ambicioznih programov se sprašujem, kako bomo lahko v Erasmusu 3 sploh izvali te programe. Hvala lepa, gospod Boris. Three minutes, okay. Uh, Panie ministrze, chciałem przede wszystkim bardzo podziękować za. Hvala lepa, gospod minister, hvala lepa za vaše eh, uvodne besede. Um, to, kar ste povedali, je zelo pomirjujoče. Govorili ste o vaših ciljih na področju izobraževanja, rekli ste, da boste izkoristili vse priložnosti, ki jih ponujejo nove tehnologije, tudi svežen, ko gre za zgodne izobraževanje, to je izredno pomembno. Potem, uh, ukrepi v korist integracije mladih ljudi na trg dela. Vse to, je, um, vse to so pomembni cili tudi za nas. No, ampak tukaj imamo potrebno zakonodajo, imamo potreben proračun, ampak izvajanje zakonodaje se razlikuje od države do države. Vem, da bi morali tukaj države članice obravnavati posamično, ampak dobro bi bilo, če bi vi postali uh, naš. Uh, promotor teh ciljev na področju izobraževanja. Veliko sredstev imamo za to, da bi postopke pospešili. Erasmus, na primer, je velik uspeh. Naš kolega, ki je poročevalec za to temo, ve, kako zelo smo si za to prizadevali in se za to borili. Dobili smo 15 eh, odstotkov za prihajajoča leta, kljub temu, da je celoten eh, proračun dobil manj sredstev. Seveda pa je seveda vse odvisno od tega, kako bomo promovirali to temo in kako bodo sredstva porabljena. Sedaj imamo približno 15 milijonov v programu Erasmus in eh, to moramo tudi ustrezno oglaševati, zato da bodo vsi študenti in ljudje vedeli, da imajo to možnost, to moramo izkoristiti za izmenjavo najboljših praks in tako naprej. No, ko gre za poklicno usposabljanje, pa naj tukaj opozorim na zelo pomemben nemški zgled, tam je brezposelnost mladih zelo nizka. Ne gre samo za zdravo gospodarstvo, ampak gre tudi za eh, ustrezen izobraževalni sistem. Nemčija lahko sedaj brezposelnost mladih ohranja na 8 odstotkov. Torej, vaš glas in pa glasa drugih ministrov je treba slišati. Povdariti moramo, da je vredno investirati tudi v spretnosti, v kvalifikacije naših učiteljev, zlasti, ko gre za nove tehnologije. Naše učitelje moramo pripraviti na to, da bodo sposobni eh, soočati se z novimi izzivi, da bodo lahko izboljšali svoje kvalifikacije. Ministri za izobraževanje se ne zavedajo pogosto vseh možnosti ki lahko veljajo za evropska sredstva. Upam, da boste začeli z informacijsko kampanjo, zato bo, da bomo lahko uresničili naše cilje in uh, da bomo lahko te cilje tudi dosegli. Hvala lepa še gospod. <laughs> Še gospa Paljadeli. Hvala lepa tudi sama želim pozdraviti ministra, lepo, da je z nami. Iz vsega srca mu želim veliko uspeha pri predsedovanju. Gospod minister, problem mladih v Evropi je skoraj 62 odstotna brezposelnost mladih ljudi v Grčiji. To tega še nikoli prej nismo doživeli. To je ogromen izziv za našo državo, ki je nažalost eh, na vrhu seznama, ko gre za države z največjim številom brezposelnih mladih. Ta država težko poskrbi za nove spodbude na področju izobraževanja, za nove priložnosti za mlade. Eh, težko to naredimo na human način, težko jim ponudimo upanje. No, v letošnjem volilnem letu pa se moramo osredotočiti na to, saj bi lahko končali z najslabšim možnim Evropskim parlamentom. Pomislite na vse euroskeptike, ki bi lahko, prišle, ki bi lahko prišli v Evropski parlament. Našim državljanom moramo ponuditi upanje in upanje moramo ponuditi tudi mladim ljudem. Hvala. Hvala lepa. Gospod minister, prosim, da ste kratki v svojem odgovoru. Hvala lepa. Zdi se mi, da se skozi prispevke vleče neka rdeča nit. Eh, gospa Paladeli, gospa Sanče Smit. Ehm, pravzaprav lahko vse, vsa vprašanja nekako poveže med seboj glavna tema je torej brezposelnost mladih. Kako nas se soočimo z tem izzivom? Vse študije eh, OECD-a, nacionalne študije so pokazale, da obstaja neravnovesje med veščinami, ki bi jih morali imeti mladi za to, da bi dobili delovno mesto. Um, in tem, kar dejansko ponujajo šole. Ta problem, ta, to vrzel si moramo ogledati in razmisliti o tem, kako uh, preseči ta problem. In pa potem govorili ste tudi o poklicnem usposabljanju. Klasičen primer iz moje države. Prej je obstajala klasična mentaliteta, da boš otroka poslal na univerzo in bodo vsi postali inženiri ali pa zdravniki. In da je to vse, kar potrebujemo. sedaj moramo spremeniti razmišljanje in eh, uporabiti nove tehnologije, tako da bomo videli, da obstajajo tudi druge možnosti, poleg tega, da nekdo postane zdravnik ali pa inženir. Potrebujemo dobre izobraževalne sisteme, ki bodo naše ljudi opremili z vsemi potrebnimi spretnostmi, eh, ki jih bodo potrebovali za vključitev na delovni trg. Omenili ste tudi nemški model, ko gre za izobraževanje. Mislim, da je nemški model tukaj zanimiva izbira. Po eni strani imamo izobraževalni sistem, kjer so vključenje tako tržne sile, kakor tudi socialni partnerji. Potrebujemo tudi možnost vajenstev, pripravništev. V moji državi smo se vključili odločili nadgraditi izobraževalni sistem eh, o razvoju tehničnih srednjih šol, tako da bomo lahko vse skupaj povezali z potrebami na delovnem trgu in tako, da bo delovni trg bolj dostopen za mlade ljudi. Eh, s takšno politiko lahko ponudimo upanje, če bomo tukaj dosledni. Potem druga stvar, ki ste omenili, gospa Sančez Šmit, eh, so strukturni skladi. Govorili ste tudi o Erasmusu in o možnostih, ki jih ponuja ta program. Res je, da smo trenutno v krizi, ampak vseeno smo uspeli multiplicirati proračun, proračun smo povečali, tako da nam lahko ponudi več možnosti. Gospa Paljadeli, Eh, kar se tiče tega tehničnega vprašanja, upam, da bo dokument o Erasmusu plus kmalo preveden in eh, strinjam se tudi glede potrebe o, humanem, o humanističnem pristopu. Zdanje je več kot pa to, da ljudem daš neke spretnosti in veščine. Gre za krepitev eh, značaja, gre za pripravo ljudi na življenje, gre za več kot na za spretnosti in osnova za to morajo biti humanistične vede. No, vseeno so pa raziskave pokazale, da obstajajo pomankanja pri drugih, eh, eh, pomankljivosti pri drugih znanosti. Nimamo dovolj matematičnih veščin, na primer. Moramo se ogledati te težave, ki jih imajo eh, učenci na področju matematike. V zakonodajnem dokumentu, ki smo ga pravkar sprejeli, poudarjamo pomen klasičnih znanosti in matematike. Prav imate, ko govorite o humanističnih vedah, tukaj obstajajo številne pomankljivosti. No, potem pa še nekaj o rezih na področju izobraževanja. Nažalost, živimo v času gospodarske krize. Gospodarska kriza je vplivala seveda tudi na izobraževanje. No, eh, če bomo z našimi viri ravnali razumno, mislim, da bomo lahko ohranili kakovost izobraževanja. V Grčiji nas je recesija globoko prizadela in seveda smo morali tudi na področju izobraževanja poskrbeti za finančne reforme. Ampak, ker smo bili pri tem razumni, smo uspeli poskrbeti za finančne prilagoditve. Ne, da bi pri tem preveč posegli v kakovost izobraževanja. Izvedli smo obsežno reformo. Seveda pa potrebujemo na področju izobraževanja več sredstev, več virov. Seveda pa ne smemo uh, finančnih virov na neodgovoren način trošiti. Torej, uh, na razumen način moramo vse skupaj urediti. To je vse z moje strani za enkrat. Hvala lepa, se lepa gospod Anagorakis. Hvala sam se bom dotaknil denarja, ki ga porabimo v izobraževalnem sektorju, še posebej javnem izobraževalnem sektorju. In ne gre zgolj za Grčijo. Posod se stvari slabšajo, situacija se slabša posod po Evropi. Pogoji za delo pa se vračajo v srednji vek. Gospa predsednica, gospod minister, kot veste, med nami niso zgolj brezposelni, mladi brezposelni, ampak tudi tisti, ki so se dobro eh, rešili te krize, eh, multinacionalke, bogati, tisti z veliko kapitala. Kljub krizi so nekateri še bogatejši kot prej. To se dogaja zato, ker Evropska unija in politika Evropske unije Eh, bančna unija, evropski semester, pakt za stabilnost in rast in tako dalje, vse te politike prispevajo k slabšanju teh razmer tudi na področju izobraževanja. Minister je dejal nekaj, kar nima prave podlage. V Grčiji, če zato, ker družine želijo poslati svoje eh, otroke na univerze, eh, zato trpi sektor eh, usposabljanja, poklicnega usposabljanja in poklicni šol. To, da ljudje pošiljajo svoje otroke na univerzo, je dobro. Res pa je, da za te mlade za te brezposelne pri preprosto ni delovnih mest. Ne gre toliko za težave v izobraževalnem sektorju, gre za težave na trgu dela, ker delovnih mest ni. Ne gre za to, da izobraževalni sistem ni prilagojen potrebam kapitalizma. Če bi to bilo res, potem se sprašujem, zakaj 60 odstotkov brezposelnih predstavljajo mladi. Oni so namreč bolj primerni za trg dela kot pa starejši. Delovni mest ni in tudi v prihodnosti jih ne bo. Verjetno veste, da če tudi pride do obrata v gospodarstvu, bo brezposelnost ostala z nami, tako za eh, primer Grče, kot tudi drugot. Tako namreč deluje kapitalizem. Ljudje izgubijo eh, streho nad glavo, ker jih ne potrebujejo več v njihovih podjetjih. In s tem se vračamo k izobraževanju. A je na ključje, da je eden od kriterijev, eden od ciljev izobraževanja pripravljanje ljudi za podjetništvo, usposabljanje podjetnikov. To ste nam reč dejali. Vračamo se v srednji vek. Podjetniki v kapitalistični družbi so tisti, ki izkoriščajo druge. A bo večina mladih postala podjet, eh, podjet, podjetnikov? Ne, to se ne bo zgodilo. Uničiti želite njihove priložnosti, uničiti podjetja. In to je odraz naše družbe, družbe, ki izkorišča, to je kapitalistična družba, vi pa si prizadevate za prototip izkoriščevalca. Še nekaj bi rad povedal. Grozno se mi zdi, da je pred nekaj tedni v Grčiji bil sprejet program poučevanja za osnovne šole, ker se poučujejo te vrednote podjetništva zaradi pakta o stabilnosti in eh, rasti. Ljudi pa ne poučujete o zgodovini, o vojni in to se dogaja v naših javnih šolah. Imamo program Evropa za državljane in to v času krize. 228 milijonov evrov bomo porabili za to, da bomo ljudi poučevali o tem, kako sta komunizem in nacizem enaka. Zato je Evropa v krizi. Um ja, zato bi potrebovali cel dan, da bi na to odgovorili. No, eh, minister se lahko brani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 realistične predloge glede tega, kar želite <clears throat> izvajati tekom vašega predsedovanja. Verjetno vse skupaj ni enostavno za vas. Imamo nov večletni finančni okvir, videli bomo tudi, kako bo deloval novi program Erasmus. Vsekakor vam držimo pesti. Nekaj me zanima v vašem programu. Pravite, da želite podpreti nov program razvrščanja univerze. Zanima me, kaj boste tekom vašega predsedovanja naredili na področju tega razvrščanja univerzitet. In pa še, kar se tiče mladih, želite spodbujati podjetništvo. Tukaj mogoče ugovarjam našim kolegom, sam mislim, da je. Sama mislim, da je podjetništvo med mladimi nekaj, kar moramo spodbujati. Dobro je, da želite delovna mesta ponuditi tudi na področju kulture. To je zelo pozitivno. Še ena pripomba. E, povedali ste, da želite poskrbeti za aktivnosti za mlade, želite organizirati konference. Veste, da boste dobili veliko podporo na področju spodbujanja mladih, kajti Solun je prestolnica mladih, tudi zahvaljujoč temu odboru. Naš odbor je glasoval o tem, kolega Papa Nikolao je tukaj pripravil poročilo. Dobro je, da bo to mesto letos cilj mladih ljudi iz vse Evrope. To je priložnost, da jim podate nekaj pozitivnih sporočil, da jim poveste, da želite poskrbeti za spremembe. Pa še nekaj, v vašem programu ste omenili tudi zaščito mladoletnikov in otrok verjetno bo tudi vaš kolega govoril o tem. To se nam zdi izredno pomembno, kajti vedno znova se dogaja, da so otroci na internetu žrtve zlorab in ta tema še vedno ni dobila dovolj pozornosti. Dobro je, da ste vi to imenovali za vašo prednostno nalogo. Gospod Tokaš. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt eh, miniszter. Hvala lepa, gospod predsednica, gospod. Példa. Ugotavljam, da pravzaprav lahko vas vzamemo za zgled. Grčija je domovina velike kulture, obsežne dediščine. Eš, eš, uh... Enako lahko rečemo tudi za Evropo. Evropa je domovina kulture, dediščine. Tudi v prihodnosti bi se morali nekoliko ozreti v preteklost in preteklost povezati s prihodnostjo. Vidimo, kako hudo krizo Grčija doživlja v tem trenutku, vendar bi lahko enako rekli za preostalo Evropo. Evropa se je znašla v globoki krizi, zato bi morali izhajati iz evropskih korenin, iz evropskih vrednot. Izhajati moramo torej iz evropske preteklosti. Na to preteklost in na dediščino pa bi morali vezati tudi prihodnost. Želim si, da bi grško predsedstvo uspelo uveljaviti takšen model, da boste dajali zgled, da boste pripravili tudi ustrezen model za prihodnost celotne Evrope. Glede univerz imamo na voljo kar nekaj statističnih podatkov, ki kažejo na to, da je med mladimi veliko diplomiranih in bolj, ko so mladi izobraženi, niža je brezposelnost mladih. Izobraževanje je tisto, ki nam bo pomagalo preživeti obdobje krize. Podobnim trendom smo priča tudi na Mačarskem in v preostalih nekdanjih komunističnih državah. Slediti je treba trendom na Zahodu, tudi ko gre za področju izobraževanja in usposabljanja. Ne moremo zaostajati, dejstvo je, da alternativnih možnosti nimamo, niti države na vzhodu Evrope, niti srednje evropske države. Pot, ki vodi v evropsko integracijo, je edina, ki moramo slediti. obstaja pa kar nekaj protislovji. Namreč spodbujamo mobilizacijo, po drugi strani pa obžalujemo, da toliko mladih zapušča Romunijo, Transilvanijo, Mačarsko, matično državo, odkudorkoli že prihajajo. Ti mladi se potem ne vrnejo več nazaj v svojo domovino, kar pomeni, da ne prinesejo sabo vsega intelektualnega potencijala, ki so si ga nabrali in ga še ukrepili v državah na zahodu. Storiti bi morali več, da bi tudi sami postali del razvitega sveta. Sam si želim, da bi spodbudili mobilnost, ampak sočasno bi morali spodbuditi tudi mlade, da ostanejo v domovini. Zato pa moramo vzpostaviti ustrezne okoliščine. Samo tako bomo ohranili ravnoteže med vzhodom in zahodom. Potem pa evropske vrednote. Kadarkoli govorimo o evropskih vrednotah, govorimo običajno o tržnih vrednotah. Z delavci delamo kot z nekim blagom. Zato bi morali govoriti tudi o moralnih vrednotah. Grčija je krščanska država. Szerű példát mondjak. A munkaerkő. Vi bi nas morali še enkrat poučiti o krščanski tradiciji, o krščanskih vrednotah, o morali dela. francozi in angleži ne želijo sprejeti določenih oblik dela. Naprimer, angleži in francozi ne želijo upravljati ročnih del ali bolj umazanih del, kar pomeni, da morajo dejansko uvažati delovno silo za to vrstna dela. Je pa treba mlade naučiti tudi to, kaj delo pomeni. Več delovne morale jim je treba odcepiti. Poučiti jih je treba o ljubezni, tudi to je vrednota. Pomembno je, da ponovno evangeliziramo Evropo. Evropa temelji na vrednotah. Želimo si, da bi nastala to vrstna Evropa. Dank, Papa Hvala, gospod Papa Nikolau. Thank you, madam, sir. I... Hvala, gospa predsednica. Govoril bom o grščini in se tako poklonil našemu predsedstvu. Eh, Gospod minister, želim vam vse najboljše tekom vašega predsedovanja. Predsedstvo prevzemate v zelo pomembnem času. Imam komentar in dve kratke vprašanje. Komentar najprej. Gospa Vandalova vam je povedala, da v tem odboru obravnavamo besedila poglobljeno in naša besedila uh, vsebujejo inovativna sporočila. Vključujejo poti, ki nas bodo morda pripeljale do rešitev pogosto obravnavamo tudi vprašanje subsidijarnosti. Včasih se nam zdi, da eh, države članice bodi si ignorirajo, bodi si ne izvajajo naših priporočil. V tem obdobju pred volitvami bi rad, da grško predsedstvo podpre odločitve tega odbora. Govorili ste o strategiji za mlade, tudi sam sem delal na tem področju. Moje prvo vprašanje je torej naslednje. Kako boste spodbujali ta projekt, kako boste analizirali vprašanje odprtih struktur izobraževanja, vprašanje novih tehnologij. Danes dopolnjen smo se naprimer pogovarjali o odprtem poučevanju, o odprtih virih poučevanja. To je še posebej pomembno za mlade. Kako boste uporabili eh, avtorske pravice, dovoljene in tako dalje še nečesa bi se dotaknil in to je omenil tudi gospod Angorakis. Nočem se sicer spuščati v nacionalna vprašanja, ampak vseeno, v krizi smo in to se nanaša tudi na Grčijo. Kako boste povezali izobraževanje, izobraževalni sistem s trgom dela? Tesneje povezali ti dve sferi. Pred kratkim smo se naprimer pogovarjali o uh, dvojnem sistemu v Nemčiji. Kako boste reformirali grški sistem, da boste zagotovili to povezovanje? Kako boste to sporočilo poslali v svet in v Evropo? Hvala lepa. Še gospa Trupel. Uh, Hvala za predstavitev, gospod minister. Imam eno konkretno vprašanje. Omenili ste uh, odprte spletne programe, prostorodostopne spletne programe. Ali lahko kaj več poveste o tem? kako je s tem v Grčiji v šolah. Hvala. Zelo dobro, kratko in jedrnato. Gospod Ratulaj. Najlepša hvala, gospod predsednica. Tudi sam želim vse najboljše Grčiji in vam osebno, minister, upam, da boste vodili uspešno predsedstvo. Kratek bom, imam kratko vprašanje. Najprej bi se rad opravičil, da sem zamudil na začetek eh, sestanka odbora, odeležiti sem se moral od nekega drugega eh, odbora. Mi smo tisti, ki sprejemamo okvire, eh, sprejemamo programe in proračune. Naši državljani in državljanke čakajo na začetek eh, novih programov, pričakujejo evropska sredstva. Imamo sedaj na voljo časovnico, ki bi nam povedala, kdaj bodo ljudje v rokah imeli ta evropska sredstva. Ali lahko začnemo z delom? To nas namreč sprašujejo državljani in državljanke. Kaj se dogaja, jih zanima? A so skladi za 2014 že pripravljeni, so odvisni od eh, podpisa sporozuma o partnerstvu z državami članicami, so odvisni od eh, operativnih programov, ki jih je treba sprejeti Preprosto vprašanje imam torej, ali lahko začnemo deliti obrazce in prijave eh, od januarja 2014 naprej. Ali moramo še počakati? Govorimo nam reč o štipendijah za študente, o eh, programih izmenjav in tako dalje. Ljudje me vedno sprašujejo, kdaj se lahko začnejo eh, upisovati in pripravljati. Izvolite, gospod minister. Na arhižu. Uh... Hvala. Najprej bi rad odgovoril gospodu Angurakisu. Govorili ste o izobraževanju, o upisu na univerze in o novih tehnologijah, o tehnološkem usposabljanju. Res je, dosežek je, da je sedaj dostop do univerzitetnega izobraževanja preprostejši, ampak nisem govoril o tem. Prišlo je do težave, pozabljamo namreč na nekatere možnosti, ki obstajajo v naših sistemih, pozabljamo na prednosti poklicnega usposabljanja. To velja za Grčijo, pa tudi za druge države. Posledica je ta, da čutimo pomankanje eh, spretnosti in znanja med mladimi. Splošno delovno eh, prebivalstvo čuti pomankanje tega znanja in zato je tudi eh, trg dela v težavah. poklicno usposabljanje ne sme biti neka a, drugotna izbira, plan B. Če ste obrtnik, če imate nek dober poklic, je to enako, kot če bi bili naprimer zdravnik ali odvetnik. Kar pa se tiče podjetništva in kapitalistične eh, družbe, pa sem dejal, da znanje in izobrazba pomenita precej več kot pa zgolj ta povezava eh, med izobraževalnim sektorjem in trgom. Ne morete pa preprosto prekiniti te povezave. Kapitalistični model razvoja je edini model, ki v svetu sploh obstaja. In na to pripravljamo naše mlade. Zato postopamo tako kot postopamo. Kar pa se tiče eh, priprav na Evropo, na to smo ponosni. Mislim, da moramo poleg eh, neke nacionalne zavednosti razviti tudi evropsko zavednost. Vsi smo del Evrope. Omenili ste EU Multirank. Gre za zelo pomembno pobudo, ki nam v roke daje evropsko metodo usposabljanja. Služi kot primerjalni standard za naše univerze. Pri tem se ne osredotočamo zgolj na poučevanje, ampak tudi na druge vidike. Prvi smo podatke začeli zbirati decembra lani in ti podatki bodo k malu objavljeni. Mislim, da gre za približno 500 institucij, 500 ustanov, ki sodelujejo in to je zelo dobro. Pripravili bomo tudi kongres, na katerem bomo analizirali prve rezultate. Radi bi povezali univerze. To je seveda postopek, ki je za nas v Grčiji izjemno pomemben. Gre za evropski postopek, ki so ga obravnavali v Franciji in v drugih državah. Ne gre zgolj za nekaj, kar bi bilo odvisno od finančnih reform. Ne gre za postopek, ki odraža zgolj finančno krizo. Ne. Ta postopek služi ustvarjanju sinergij. Univerze so tako lahko konkurenčne na nacionalni in mednarodni ravni. pomembno je tudi, da se pogovarjamo o eh, zlorabi otrok. To vprašanje je treba uvrstiti v širši kontekst humanitarnih eh, človekovih pravic. Pogosto se soočamo s takšnimi težavami v šolah, ko so nekateri učenci predmet eh, zlorab in napadov. Gre za mednarodno vprašanje. Obstaja veliko pobud za obravnavo teh težav in dobro bi bilo, da bi si prizadevali za odpravo takšnega eh, ta, zlorabljanja v šolah. Pričati moramo strpnost, naučiti ljudi, kako mirno sobivati. S tem bomo eh, oblikovali državljane, ki bodo jutri na vodilnih položajih morda imeli možnost da eh, odpravijo vojne iz našega sveta. In še vprašanje v zvezi z mobilnostjo. Mobilnost je realnost v mednarodnem okolju. Mobilnost seveda vpliva na nas vse. Gre za mobilnost kapitala, eh, blaga, ne gre zgolj za izobraževanje. To je pomembno za nas vse, zato moramo ugotoviti, kako nam lahko ustrezna izobrazba da tisto prednost, s katero bomo eh, prehiteli druge. Če želimo imeti do, dober izobraževalni sistem, potem potrebujemo dobre temeljne vrednote. Ne moremo govoriti o možnostih, če nimamo ustreznih vrednot, na katerih gradimo določen izobraževalni sistem. Gospod, gospod Papa Nikolao je govoril, povez, govoril o povezavi trga dela in izobraževalnega sistema. Kot sem dejal, imamo usporedni sistem, dvojni sistem. To je zelo zanimiv projekt, ki ga obravnavamo v Grčiji. Eh, letos poskušamo združevati ta dva sistema. Ne bomo počakali do četrtega leta programa. Povabili smo tiste, ki so zapustili tehniške šole, ki so končali svojim usposabljanjem, da eh, stopijo v stik s podjetji, zato da lahko eno leto upravljajo kakšen vajniški program. podjetja vlagajo v diplomirance, bodoče zaposlene, zato da ti pridobijo uh, izkušnje in da jih na to lahko zaposlijo. Ampak zaenkrat je to precej uh, preprost proces, ni poglobljen, upamo, da se bo to spremenilo upamo, da bo rezultat za naše mlade dober. Kar pa zadeva prosto dostopne spletne programe, o katerih je govorila gospa Trupel, moram povedati, da je teh vedno več, vedno bolj razširjeni so. V Grčiji imamo sistem odprte univerze, gre za izobraževanje nadaljavo. Tudi v Grčiji sedaj nudimo več takšnih eh, spletnih programov. Kot pa sem dejal, pa moramo rešiti nekatere težave, ki izhajajo iz tega sistema. Kdo poučuje, kako certificirati takšne programe, kako testirati udeležence, to so vprašanja, ki jih moramo obravnavati. pomočjo teh programov lahko uvedemo digitalne šole. Te pa omogočajo dostop do novih tehnologij. V šolah, ki so v oddaljenih regijah, lahko tako zagotovimo dostop do novih tehnologij. Seveda bi radi finančna sredstva takoj. Hvala. Danke, Herr Minister. Hvala lepa, gospod minister. No, danes in včeraj smo spregovorili tudi o otokih, ko smo govorili o odprtih učnih virih. Ja, ravno geografske ovire bi lahko odpravili s pomočjo odprtih učnih virov. Hvala lepa za vaše odgovore številni odgovori in vprašanja so se med seboj dopolnjevali. Samo še kolegu Angorakisu bi želela povedati naslednje. Rekli ste, da je minister govoril o tem, da bi naj mlade ljudi izobrazili za podjetnike. Jaz mislim, da brez podjetij ni delovnih mest. To mora biti vsem jasno delovnih mest ne ustvarja administracija ali država, stvarjajo jih podjetja in zato potrebujemo dobro izobražene podjetnike, ki bodo lahko ljudem dali delovna mesta. To velja za vsako državo, to nima nič opraviti z kapitalizmom, to je čisto običajna realnost. Mislim, da smo na dobri poti, skupaj bomo šli po tej poti. Razmišljati moramo o tem, eh, kar je rekel ministr. Ne gre samo za visokošolsko izobrazbo, gre za izobrazbo na tistih področjih, kjer vsi potrebujemo izobražene ljudi. Potrebujemo kleparje, potrebujemo mizarje, potrebujemo izdelovalce kopalnic, potrebujemo obrtnike vseh vrst. To so poklici, ki so pomembni za vsakodnevna življenja ampak eh, družba mora vrednost teh poklicev prepoznati. Zato si moramo vsi skupaj prizadevati. Eh, seveda pa tega ne moremo doseči za zakonodajo, ampak moramo eh, v zvezi s tem spremeniti razmišljanje v družbi. Navezati se moram še na eno točko, ki je ne smemo pustiti ob strani. Torej govorim o komeniusu, o starem delu programa Erasmus tukaj imamo danes možnost dodatnega usposabljanja učiteljev vseh vrst na vseh področjih. To smo si mi želeli, zato je komisija to v novem programu predvidela. Sedaj smo na dobri poti, kajti če bomo investirali v to področje, bomo na koncu dobili tudi boljše rezultate. Ne samo, ko gre za odprte vire izobraževanja, ampak ko gre tudi za druga področja. Uh, sem skupaj najlepša hvala. Morda bi lahko tudi komisija odgovorila na vprašanja, ki so bila zastavljena. Ne mislim, da, se, da komisija ravno klepeta, zato da bomo to pustili za kdaj drugič. Eh, a ne, komisija. Ali lahko, prosim, samo na hitro poveste, kdaj bodo prevedena besedila o Erasmusu, kdaj bo to prevedeno v vse jezike? Uh, Eh, to je vprašal Herbert Matula, kdaj bomo lahko tudi to začeli izvajati. Mislim, da smo to že začeli, ampak vseeno lahko komisija tudi sama nekaj pove o tem. Hvala, gospod predsednica. Besedilo je že prevedeno v vse jezike. Prvi razpis, ki je bil izdan pred Božičem in to so informacije, ki jih želi gospod Matula, je že odprt in to v vseh jezikih. A, tisti programski eh, vodnik, ta še ni preveden. To je eh, širše besedilo, dolgo približno 300 eh, strani in to besedilo še ni prevedeno. Dobili ga bomo v naslednjih mesecih. Najboljši na svet za gospod Paledeli pa je naslednji. Če ima kdo kakšne težave glede eh, dostopa do tega programskega vodnika v grščini, pa morate kontaktirati nacionalne službe, ki vam bodo ponudili na svet. Ampak sam razpis je že na voljo v grščini. Ne gre za težavo uh, Grče. Dejali so mi, da ni prevodov v druge jezike, da imamo besedilo zgolj v angleščini. Če je to res, uh, potem eh, lahko besedilo najdemo, ker znamo tudi angliško, ne znamo samo grško. Hvala lepa. Torej, potrdili ste, da to še ni bilo prevedeno v noben drug jezik, da je to na voljo samo v angliščini. Lahko vam povem, da je to premalo. To je treba narediti. Imeli ste dovolj časa, ta čas bi morali izkoristiti, ne pa da govorite, ja, v naslednjih mesecih bomo to naredili dobro bi bilo če bi to dobili v naslednjih štirih eh, tednih eh, na voljo imamo dovolj prevajalcev dovolj jih imamo tukaj v hiši in tudi drugje prosim da poskrbite za to da bo prevedeno da bodo prevedena tudi navodila o tem, kako imeti dostop do programa, ne pa samo program sam. Tukaj gre samo za prijazen namik komisiji. Prosim, da to upoštevate gospa paliadeli je pravilno to izpostavila. no razpisi so pa seveda vedno na voljo v jeziku države vsaj kolikor jaz vem. Gospod minister, še enkrat najlepša hvala. Želim vam eh, veliko eh, uspeha pri usponjevanju ciljev, ki ste jih tukaj predstavili. Jan, opote krim, dokino vrljo di parfum sema da jen rodiš, ja si si na ersten. Seveda, če imate še kakšno dodatno vprašanje, pa sem na nje pripravljen govoriti. So. Uh, sedaj pa je z nami gospod minister panjatopoulos minister za kulturo in šport za njega imamo veliko vprašanj ki še nimajo odgovorov sedaj imamo dobro priložnost da se pogovarjamo z ministrom za kulturo tega predsedstva imamo en odprt vsaj en odprt problem evropsko prestolnico po letu 2020. Mislim, da bo o tem govoril tudi gospod Skorija. Potem imamo poročilo Veržjat. Ravno smo poročilo sprejeli, gre za direktivo o vrnitvi kulturne dediščine, ki je bila na nezakonit način eh, odstranjena iz neke države. Grčija sedaj predseduje in to je bilo ravno sprejeto. to sta dve točki, ki jih lahko končate tekom vašega predsedstva. Torej, te kulturne probleme lahko rešite, morate rešite, zaupamo v vas, da boste to rešili. Upam, da boste imeli razumevanje za vizije našega parlamenta. Hvala lepa, gospa predsednica. Gospe in gospodje. Cenjene članice in člani Evropskega parlamenta, v veliko čast in veselje mi je, da sem lahko danes z vami v Bruslju. Hvala za to priložnost, da vam predstavim prednostne naloge grškega predsedstva v Evropski uniji na področju kulture in športa. Rad bi vam čestital, gospa predsednica. Rad bi čestital vsem članom vašega odbora. Maja nas čakajo evropske volitve. Hvala lepa za vas trud, za vsa prizadevanja in za vse dosežke v času mandata. Kar zadeva prednostne naloge grškega predsedstva. No, o tem pa bi govoril kar v maternem jeziku. Gospa predsednica, gospe in gospodje, spoštovane članice in člani Evropskega parlamenta. Kultura je strateško pomembno področje za Grčijo, istočasno je to področje strateško pomembno tudi za celotno Evropsko unijo kultura igra pomembno vlogo v odnosih sodobne Evrope s prostalim delom sveta. Sedaj je prišel čas za to, da oblikujemo skupno strategijo, strategijo Evropske unije za področje kulture. Ta strategija mora na čim boljši in inovativen način vključiti našo jezikovno in kulturno dediščino. Kultura je seveda primerjalna prednost Evropske unije, še posebej v obdobju, ko se soočamo z težavnim gospodarskim položajem, ko smo priča družbenim neenakostim. Kultura bi lahko pomagala pri zagonu gospodarstva in pri krepitvi socialne kohezije. Kultura lahko tudi okrepi občutek identitete lahko nam pomaga pri trajnostnem razvoju. V strategiji EU 2020 v stebru, ki je namenjen razvoju, predsedstvo namerava dati večji pomen ustvarjalnemu gospodarstvu in pa kulturni dediščini v 21. stoletju. V grškem predsedovanju bomo skušali skleniti sklepe z naslovom Prispevek kulturnega in ustvarjalnega sektorja, še posebej kulturne dediščine k trajnostnemu razvoju. Predsedstvo se bo še posebej osredotočilo na družbeno-gospodarsko razsežnost kulturne dediščine, ovrednotili bomo vsa tista vprašanja, ki nam lahko pomagajo pri gospodarski oživitvi, tako imenovane joint ventures, bomo spodbujali. Želimo pa oblikovati tudi skupen evropski pristop do kulturne dediščine. To je ena od prednostnih nalog. S tem v zvezi bomo organizirali tudi vrh, na katerem bomo govorili o kulturni dediščini. Od 6. do 8. marca bo potekal ta vrh v novem muzeju na Akropoli v Atenah. Predsedstvo daje velik pomen kulturnemu sektorju, zato ker ta sektor znatno prispeva tudi k gospodarski rasti. Zagotoviti moramo ustrezne okoliščine, zato da bomo omogočili vsem dostop do tehnologij in finančnih verov podarili bomo tudi podjetništvo na tem področju, želimo sprejeti strategije za uspešno družbeno življenje. Grško predsedstvo želi tudi financirati ustvarjalno plat kulturnega sektorja 20. in 21. februarja bomo v Atenah v hiši glasbe organizirali srečanje na to temo. Želimo si sprejeti tudi več pomembnih odločitev. 17. junija bo potekalo srečanje vseh zunanih ministrov in kulturnih ministrov v muzeju krščansko-bizantinske umetnosti v Atenah bo potekalo to srečanje dali bomo podarek kulturnemu dialogu, želimo si okrepiti tudi sodelovanje med Evropsko unijo in Kitajsko na kulturnem področju. Predsedstvo ima na voljo tudi kulturni program za obdobje 2011-2014. Kot predsedstvo želimo ovrednotiti vse rezultate, ki smo jih dosegli, želimo opredeliti tudi nove prednostne naloge v okviru tematskih programov. Predsedstvo se bo pogovarjalo seveda tudi z Evropskim parlamentom glede direktive 93.7, ki se nanaša na vračanje kulturnih dobrin, ki so bile nezakonito oduzete eni državi članici in kako lahko to vrnemo nazaj državi članici, ki je to pripada. Želimo sprejeti tudi zakonodajni akt v zvezi z evropskimi kulturnimi prestolnicami. Opredeliti je treba prestolnice kulture za obdobje 2020 do 2033. Gospa predsednica, to ste omenili tudi v svojem uvodu. Evropske prestolnice kulture so za nas pomembne. Mi želimo spostaviti tudi poseben odbor, ki bo odločal o tem, katere prestolnice bodo evropske kulturne prestolnice. Prva prestolnica kulture je bila, so bile Atene, Melina Merkuri. Naša ministrica za kulturo je z francoskim ministrom Jackom Langom takrat odločala o tem. Mislim, da je to zelo dober prispevek kulturnemu sektorju in splašnemu dobremu družbenemu počutju, pa tudi k razvoju mest in okoliških krajev. Tudi z Korejo želimo spostaviti boljše sodelovanje. Svet bo sprejel sklep na to temo. Na evropski ravni se je veliko govorilo zlasti o težavah, ki jih imamo na področju kinematografije. Lahko se o tem pogovorimo kasneje. Glede kinematografije lahko povem, da bomo poudarili predvsem digitalizacijo kinematografskih dvoran. Želimo oblikovati nove platforme za širjenje kinematografskega in audiovizualnega gradiva. Grško predsedstvo bo na tem področju storila veliko. Evropska komisija naj bi še letos predstavila sporočilo na to temo. Mi bomo oblikov sklicali tudi vrh, na katerem bomo govorili o kinematografiji. Dejstvo je, da ljudje neposredno vplivamo na to, kako dojemamo svet okoli sebe. Če želimo, da bi bil svet okoli nas bolj ustvarjalen, bolj odprt, bolj svoboden, da bi bilo manj konfliktov, manj nasilja ter več pravice, več strpnosti, potem moramo dati večji povdarek kulturi tudi na evropski ravni. Medkulturni odnosi med narodi so tisti, kjer lahko razrešimo tudi verske in kulturne konflikte. Na nek način je to tudi temelj, na podlagi katerega bomo oblikovali prihodnost. Vse to, kar sem predstavil, so prednostne naloge grškega predsedstva na področju kulture. Še par besed o športu. Šport, gospe in gospodje, je šport številnih razsežnosti sektor, kjer se skriva veselje, žalost, pa tudi bolečine, tudi porazi in ponižanja se doživijo v tem sektorju. Včasih je šport nevaren, celo smrtonosen. Veliko težav obstaja na področju športa, te težave presegajo meje. Soočanje s temi težavami pod nas zahteva, da oblikujemo skupno politiko ter da se skupaj zauzamemo za reševanje. Težav Evropi ne manjka niti zamisli, niti koraže, niti skupnih prizadevanj. Na evropski ravni smo že oblikovali skupni pristop do športa, pripravili smo prednostne naloge, tudi v okviru triletnega programa ki je omenjen v Lizbonski pogodbi, prvi to vrsten program je bil izjemno uspešen. Grško predsedstvo želi sprejeti nov delovni program za področje športa za obdobje od 2014 do 2017. To je zahtevno delo, ki od nas zahteva, da delujemo dosledno. Vsi moramo prispevati k oblikovanju tega delovnega programa. Rad bi povdaril, da nameravam sodelovati z vami vsemi z vsemi kolegi iz Evropskega parlamenta tekom celotnega predsedovanja. Tudi sam sem poslanec v zadnjih 14 letih. Sem opravljal funkcijo poslanca, zato spoštujem vse članice in člane Evropskega parlamenta, ne glede na to, iz katere politične skupine prihajajo, ne glede na to, katero ideologijo zastopate. Zakaj to pravim? Zato, ker niste tu po naključju. Tu ste zato, ker so vam podelili mandat. Mandat ste dobili na volitvah, kjer so vas izbrali voljivci. Ta drugi delovni program za področje športa je zelo pomemben. Zato si želimo do 21. maja 2014 do sveta ministrov sprejeti ta nov okvirni delovni program športa. Se pravi šport, družba, gospodarska razsežnost, integriteta v športu. To so ključne besede na tem področju. Potem je pa tu še nadzor nad športnimi rezultati, boj proti dopingu. Gospa predsednica, kolegice in kolegi, V odnosih med družbo in športom je treba uveljaviti tudi enakopravnost med spoloma. Nikar ne pozabite, da je šport izjemno dober instrument za to, da v družbi najdejo svoje mesto tudi tiste skupine ali sloje, ki so sicer manj zastopani. Boriti se moramo tudi proti nasilju nad ženskami. 20. marca bo potekal vrh na to temo v Atenah, zato ker je to pomembno vprašanje, ki ga moramo tudi ustrezno zakonodajno okviriti. Grško predsedstvo bo sodelovalo tudi na vrhu, na katerem bodo govorili o ženskah v športu in nasilju nad ženskami v športu. Ta vrh bo potekal na Finskem od 12. do 15. junija. Grško predsedstvo bo dalo veliko težo tudi športu kot instrumentu za razvoj gospodarstva in za oblikovanje delovnih mest. Šport je izjemno dinamičen sektor, zato lahko prispeva gospodarskemu razvoju. Pod pogojem seveda, da se bolje uskladimo, da povežemo svoje infrastrukture, da povežemo tudi svoje programe, da organiziramo dogodke. Skupaj bomo bili vse te bitke kot Evropa, enotni. Pomembno je, da se osredotočimo tudi na velike športne dogodke. V času krize smo priča tudi temu, da se velika športna tekmovanja selijo iz Evrope v druge države, kjer je gospodarsko stanje boljše. Na področju atletike je to jasno razvidno. Na vrhu ministrov maja bomo o tem opravili tudi razpravo. Govorili bomo o gospodarskem, družbenem in okoljskem vplivu velikih športnih dogodkov. Pogovarjali se bomo o tem, ali so trajnostni ali ne. Junija bomo v olimpijskem mestu govorili tudi o tem. Potem se bomo pogovarjali o tem, na kakšen način organiziramo športne in kulturne dogodke. Mislim, da se je v mestu Olimpija najbolj primerno pogovarjati o teh temah. Gospa predsednica, gospe in gospodje, upam, da boste z nami na tem dogodku meseca junija. To bo res čudovit simpozij. Na koncu pa bi rad omenil še dve izjemno pomembni tematiki, namreč vprašanje dobrega upravljanja in integritete v športu. Boriti se je treba proti korupciji, zagotoviti je treba tudi ustrezen nadzor nad športnimi rezultati, potem je tu še boj proti dopingu. Naj še enkrat podarim, da grško predsedstvo daje velik povdarek tudi boju proti korupciji na področju športa še posebej se želimo boriti proti tistim marginalnim pojavom, ki so naprimer povezani s prirejanjem rezultatov, zlasti na področju nogometa. Želimo se, kot rečeno, boriti proti dopingu, proti uporabi poživil v športu. To so vse zadeve, ki precej šokirajo naše državljane. Namreč ugotavljamo, da šampioni v narekovajih na zelo domiselne načine iščejo možnosti, kako izboljšati svojo uspešnost. Kot veste, se bližajo tudi olimpijske igre v Sočiju. Tudi v tem kontekstu se bomo borili proti dopingu. Novembra je v Johannesburgu potekal četrti vrh o športu. Takrat smo pripravili nov kodeks proti dopingu. Uskladili smo svoje politike, zato da bi se lahko bolj učinkovito borili proti temu resnemu pojavu. Odločili smo se, da bomo uskladili svoje delovanje. Želimo se podati v pravo smer, tesno bomo sodelovali tudi z vado ter svetom Evrope. Naj vas spomnim, da v tem trenutku poteka v svetu Evrope tudi razprava na to tematiko. Verjetno bo sprejeta nova konvencija o tem, kako se boriti proti dopingu. Naj povem še to in potem bom zaključil, da bo 21. marca v Atenah neformalen vrh voditeljev v športnem sektorju. Govorili bomo o zdravju, o športu, o kugi, ki jo predstavlja doping. Pri dopingu se moramo zavedati tudi tega, da je povezan z organiziranimi kriminalnimi združbami. Hvala lepa za to, da ste mi prisluhnili. Hvala vnaprej za vprašanje in pripombe. Na vprašanje bom seveda odgovoril. Bi vas pa rad povabil v četrtek ob pol sedmih v Bozar v Bruslju na čudovito razstavo, ki jo organiziramo ob začetku grškega predsedovanja. Ta razstava nosi naslov Navigating Greece. Torej povezana je z morjem. To je vezivno tkivo za celotno Evropo, morje namreč. Morje je tisto, ki nam omogoča, da izkušnje prenašamo skozi različna zgodovinska obdobja. V morju najdemo tudi veliko zgodovine. Veliko je bilo grških mornarjev, ki so pluli v tuje vode. Na tej razstavi boste videli kar nekaj zanimivih eksponatov. Pomembno pa je, da se zavedate, kako pomembna je zgodovina na tem področju s povezana s prihodnostjo. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Vaši sodelavci, so bili že čisto obupani, želeli so vas opozoriti, naj eh, nas opozorite tudi na razstavo, ki bo potekala danes eh, zvečer oziroma jutri v Evropskem parlamentu. Mislim, da je jutri zvečer odprtje te razstave. Eh, gospod minister, jaz sem zdaj napovedala to, kar so vam signalizirali vaši sodelavci. Se pravi, jutri v parlamentu bo potekala razstava. Ja, bozar, ja, pa... Jaz sem pa govoril o razstavi v Bozarju. V parlamentu pa bo otvorjena razstava jutri. V parlamentu pa po jutrišnjem, ko pa tako veliko, tako več ne bo nobenega poslanca, pravi predsednica. Prvi govornik, Marko Skurija. Benvenuto. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, gospod minister. Hvala lepa za to predstavitev. Skrbno in zanimanjem sem prisluhnil temu, kar ste povedali. To storim vedno, kadar Grg govori o kulturi. Strinjam se s tem, kar ste rekli, namreč, da je kultura strateško pomemben sektor za Grčijo, za Evropsko unijo, da je to pomemben sektor tudi v odnosih z državami iz drugih delov sveta upam, da boste v teh šestih mesecih uspeli dati večji podare kulturni in umetniški dediščini, grški in evropski. Na vse zadnje so to temeljni elementi ne samo turizma, temveč tudi naše zmogljivosti, da prenašamo kulturo znotraj naših meja, pa tudi čez meje v druge dele sveta. Grčiji bo sledila Italija kot predsedujoča Evropski uniji, tako da bi tu morda lahko naredili zanimivo povezavo. Vendar se mi zdi, da bi se morali spustiti nekoliko tudi v prakso. Vi ste prej omenili enega od prvih programov, s katerim se bo soočilo grško predsedstvo, Evropska prestolnica kulture. To je dosje, ki ste ga pravzaprav podedovali, mi že nekaj mesecev delamo na tem. Sam sem poročevalec za parlament. Lahko vam povem, da bo tu prišlo zelo verjetno do prvih težav. Kot parlament smo že opravili prvo branje, kar pomeni, da smo že prvič glasovali na zasedanju v Strasburu svetom še nismo sklenili sporazuma, ne zaradi kakšnih poglobljenih vsebinskih razlogov, ne zaradi tega, ker bi imeli različna kulturna mnenja, ne zato, ker bi svet, parlament in komisija drugače razmišljali o tem, kaj pomenijo vse te izkušnje, kako vredne so. Zaustavili smo se zaradi formalnih razlogov. Zataknilo se nam je pri tem, kdo je tisti, ki podeljuje naziv Evropske prestolnice kulture. Evropski državljani bodo verjetno menili, da smo zmešani, ker smo se znašli v slepi ulici zaradi tega. Vendar je svet pokazal jasno stališče. Edina institucija, ki lahko opredeli Evropske prestolnice kulture, naj bi bil svet čeprav je komisija tista, ki imenuje nacionalne strokovnjake, ki potem preučijo dosjeje v zvezi s prestolnicami kulture. Ti strokovnjaki so potem tisti, ki uradno predstavijo kandidatke za ta naziv. Mi od grškega predsedstva pričakujemo, da bo bolj odprto. Ampak prvi dokument, ki smo ga prejeli s tem v zvezi, je še bolj odtok od tistih dokumentov, ki smo jih zavrnili v prejšnjih mesecih. Jutri bo potekal trialog o tem. Ne bom se spuščal v vse posamezne vidike, ampak pripravili smo kar nekaj predlogov. V tem zadnjem obdobju nam so se zdeli ti predlogi razumni. Z njimi se je strinjala tudi komisija, včasih celo svet. Uh, Ti predlogi so se nam zdeli usklajeni z potjo, ki smo jo začrtali, zato ker bi nas lahko najhitreje, najbolj varno pripeljala do cilja, ko bi strokovnjaki opredeljevali prestolnice kulture. Tako da sedaj še čakamo, kako se bo odločil svet. Bom počasi zaključil, da bodo tudi ostali imeli možnost zastaviti vprašanje. Vi ste rekli, da kultura nagovarja srce in glavo, sam se s tem strinjam. Zato predlagam, da sprejmemo odločitev, ki bo sprejemljiva za vse in ki bo poštevala tudi stališče vseh. Upam, da boste lahko kaj storili s tem v zvezi in se vam naprej zahvaljujem. Kolega Boris. Hvala, kolega Boris. Ja, Rojno še bom pogratulovač. E, Hvala lepa. Tudi sam bi rad izkoristil to priložnost in se vam zahvalil za predstavitev. Hvala za predstavitev ciljev. S temi cilji se strinjamo. Moram reči, da sem pozitivno presenečen. Grčija je mešanica kulture in športa. Danes Grčijo zastopate vi. Če se ozremo nazaj na grško filozofijo in na dosežke v smislu olimpijskih igr, se mi zdi, da dajete dober zgled. V Belgiji, na primer, so zelo praktični. Oni so združili Ministrstvo za finance in Ministrstvo za šport. No, tu gre nekako za drugačno mešanico pristojnosti ampak vidiki kulture in vidiki športa delijo včasih tudi skupne korenine. Šport je pomemben ne samo zaradi zdravja, temveč tudi zaradi tega, ker pomaga pri razvoju osebnosti, zlasti mladih. Glede prestolnic kulture se mi zdi, da je naš poročevalec preizkušal povedati, da ta celoten koncept prestolnic kulture dobro deluje. Namen našega poročila je ta, da v prihodnje ohranimo te nazive, da bodo tudi prestolnice imele koristi od tega naziva in upam, da bodo novi zakonodajni akti to dopustili. Številna mesta so prav zahvaljujoč temu, da so bila prestolnice kulture nadaljevala zgodbe o uspehu. Navedli smo naprimer primer Lila v Franciji. To je res izvrsten primer tega, kako pomemben je ta naziv. Številna partnerstva so se takrat vzpostavila, podjetja so se med seboj povezala. Te povezave so se ohranile tudi po izteku naziva. Potem je pa tu še vprašanje evropske kinematografije. Mislim, da je pred dvema letoma Evropski parlament sprejel moje poročilo, ki je govorilo o prihodnosti kinematografije v digitalni dobri. Digitalizacija je nedvomno pomembna, vendar je pomembno tudi to, da oblikuje in izvršimo program Ustvarjalna Evropa, nameniti mu moramo dovolj finančnih sredstev. V okviru tega programa se daje velik podar kinematografiji, ne samo v smislu tega, kaj se trenutno dogaja, temveč tudi v smislu, kaj se bo še dogajalo v prihodnje, kako bodo države članice med seboj sodelovali. Leto se je že potekalo prvo to vrstno tekmovanje. Lahko bi nam vi kot minister za kulturo uspeli pridobiti večjo podporo za ustvarjalno Evropo, pa tudi za šport. Erasmus Plus sicer sodi v svojo kategorijo, vendar prav tako omenja šport. Želimo si, da bi si na tem področju izmenili najboljše prakse. Če želimo to doseči, potem moramo bolj spodbujati tudi ta podprogram, se pravi Erasmus Plus, ki je namenjen tudi športu še posebej je problematično prirejanje rezultatov, proti temu se moramo boriti. Naš odbor in tudi odbor za pravne zadeve v Evropskem parlamentu sta se s tem ukvarjala. Želeli smo opredeliti, za kakšno kaznivo dejanje pravzaprav gre, kakšne kazni naj se izvršijo, če pride do prirejanja tekem. S tem prirejanjem se praktično uničuje celotna podoba športa in zamisel o športu. Generacije, ki so zaupale v šport, so sedaj to zaupanje izgubile zaradi to vrstnih praks. Na koncu pa še veliko sreče. Vemo, da je kulturni sektor pomemben, zato bi ga morali bolj izpostavljati tudi v času krize. Hvala lepa gospod minister, za to predstavitev. Imam konkretno vprašanje v zvezi z kulturo in pomenom kulture v zunanjih odnosih Evropske unije. V zadnjih letih smo se o tem pogovarjali, ampak trenutno res ne vem, kakšno je trenutno stanje. Kako pomembna je kultura za službo za zunanje delovanje, imamo tudi pobudo več Evrope, vi verjetno veste, kaj se dogaja s tem, imate kakšne dodatne načrte s tem v zvezi, namreč zanima nas, kaj se bo dogajalo s tako imenovano kulturno diplomacijo. Hvala. Danke, Hvala, Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa tudi ministru za vse, kar je povedal. Tematike, ki ste jih izpostavili, so nas seveda nagovorile, kajti na tem delamo že od začetka mandata. Sama bi rada izpostavila konkretno zadevo. Ustvarjalni in kulturni sektor, prihodnost tega sektorja. Zanima me, ali dovolj upoštevamo pomen tega sektorja za naše gospodarstvo. Nekje 4,5 do 5 odstotkov BDP-ja v Evropi, 8 milijonov delovnih mest. Ta dva sektorja sta torej zelo pomembna, ker predstavljata našo kulturno razsežnost. To bi morali dopolniti z dodatnimi ukrepi. Že kolegu ministru za izobraževanje sem prej povedala, da smo na začetku proračunskega obdobja, da imamo nov program. Vi ste sedaj odgovorni za to, da se čim hitreje in učinkovito začnejo izvajati ti programi. Program Ustvarjalna Evropa lahko zagotovi dodatna finančna sredstva, podporo tudi kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Zato se mi zdi zelo pomembno, da se tega lotimo na aktiven način in da pri kulturnih akterjih spodbujamo ta program. Še posebej je to pomembno zato, ker je v tem sektorju ustvarjenih veliko delovnih mest. Kljub krizi ta sektor napreduje. Ta delovna mesta so predvsem pomembna za mlade, med katerimi je brezposelnost zelo visoka. Tu gre za delovna mesta, ki jih ni moč delokalizirati. Ta delovna mesta tudi prispevajo k razvoju podeželja. No vse zadnje je kultura sektor, za katerega bi morali nameniti dodatna finančna sredstva, predvsem pa bi morali sredstva, ki so namenjena za kulturo, bolje uporabljati tudi sredstva iz strukturnih skladov, zato da razvijamo podeželje z vidika turizma, potem je to treba povezati z kulturno in umetniško dediščino. Kultura je tista, ki spodbuja gospodarstvo, zato je treba tema dati večji podarek. Potem pa še šport. Prej ste omenili, da je Grčija s svojim mestom Atenami bila prva, ki je dobila naziv Evropske prestolnice kulture. Mi se strinjamo z vsemi vrednotami, ki ste jih vi omenili v kontekstu športa. Mi si želimo, da bi šport bolje ovrednotili. Šport je na vse zadnje pomemben tudi za socialno integracijo in kohezijo. Ta vidik je za nas še posebej zanimiv. Veliko tematik je, nekatere ste omenili, obstajajo tudi druge. Naprimer, kakšna je vloga žensk na področju športa. Še posebej pa je treba upoštevati Vlogo športa v gospodarstvu, to večkrat pozabimo izpostaviti, zato bi morali temu res dajati večji podarek. Hvala lepa. Eh eh, Hvala, gospod Paljadeli. Prosim, budite kratki. Eh, no Hvala lepa. Gospod minister, dobrodošli v parlamentu. Hvala za vaš pristop k tem temam. Naj vas spomnim, da bomo ob začetku aprila, konec marca začeli izvajati okvir za kulturno dediščino, ki ga je pripravil Evropski parlament. Upam, da boste tekom vašega predsedstva lahko tudi preoblikovali direktivo o nezakonitem odstranjevanju arheoloških artefaktov iz držav članic in o njihovi vrnitvi v izvorno državo. Ne vas spomnim na naš program Kreativna Evropa, ki smo ga finalizirali pred kratkim. Ta se bo iztekel leta 2014. V tem programu je omenjena tudi kulturna dediščina. No, ampak, ko gre za načrtovanje finančnih sredstev, so ta prej namenjena moderni uh, umetnosti oziroma kulturi. Zato mislim, da bi morali tekom, gospodar, uh, tekom grškega predsedstva poskrbeti za to, da bomo imeli evropski pristop do kulturne dediščine. to mora biti posebna točka pri vsem skupaj, ne pa del splošnega pristopa. Vesele, vesela sem, da boste organizirali dva kongresa o naši kulturni dediščini in uh, seveda pričakujemo vabila, tako da bomo lahko sodelovali tudi mi. upam, da bodo svoje prispevale tudi Evropske univerze in pa raziskovalni inštituti. Tudi oni morajo prispevati k kulturni dediščini in uh, jo spodbujati. Hvala lepa še gospod Angorakis, prosim ne predolgo. Eh, Hvala lepa. Dve pripombi bi želel podati. Prvič. Po mojem mnenju lahko kultura prispeva k razvoju človeške osebnosti, lahko ustvarja tudi boljše socialne pogoje. Seveda, če je kultura osvobojena komercializacije, določeni, določena sredstva spodbujamo samo, če prinašajo dobiček. Zato moramo biti tukaj previdni drugače je to lahko problem. Še druga pripomba. Kriza in ta težka situacija, v kateri smo se znašli, je privedla do številnih protislovi. Nekatere sile želijo posamezne evropske narode obrniti drugega proti drugem. Zato si moramo ogledati, katere kulturne proizvode, katere kulture nam lahko pomagajo v tej situaciji, ki je vedno slabša. Še tretjič, gre za direktivo o kolektivnem upravljanju z pravicami intelektualne lastnine. Ne vem, če ste v svojem programu se namravali ukvarjati tudi z vprašanji intelektualne lastnine. Um, zdi se mi, da je to problematično. Multinacionalke pravzaprav upravljajo z eh, pravicami v kreativni industriji, tudi internet je deloma kriv za to, prav tako pa to omejuje dostop do kulture. In to je spet ena izmed posledic te kapitalistične krize, s katero se soočamo. Gospod minister, tudi sama bi želela zastaviti eno vprašanje. Omenili ste, da je vaša prednostna naloga tudi digitalizacija evropskih kinematografov. Kako boste to naredili? to ni zapisano ne v vašem programu, ne v programu Kulturna Evropa. Ali menite, da bi lahko tukaj uh, si pomagali za strukturnimi skladi? In želim podpreti tudi to, kar je povedal kolega Skurija. On je rekel, da ima kultura opraviti z dušo. To je res. Uh, prav nič kaj uh, duhoven pa ni pristop uh, sveta do vprašanje Evropske prestolnice. Tukaj gre za nekakšne otroščje igrice in mislim, da bi morali tukaj biti bolj razumni. Mi smo sestavili žirijo, ki jo sestavljajo strokovnjaki. V trialogu smo svetu popustili, da sta bila v žirijo vključena tudi dva nacionalna strokovnjaka in oni bi morali sedaj odločiti, kaj nekdo, kaj, kaj nekdo naredi. In na koncu ne, ni potrebno, Ni potrebno, da imamo odločitev sveta ali parlamenta, ker imamo za to nalogo pristojne strokovnjake. Mi nismo strokovnjaki in svet tukaj ni strokovnjak. Zato bi vam bila hvaležna, če bi tistim, ki se bodo jutri sestali z nami v trialogu, poslali sporočilo, da gre tukaj za vprašanje kulturnega ravnanja, ne pa za nekakšno tekmovanje glede tega, kdo ima prav mi menimo, da bi o tem morali odločiti strokovnjaki, potem bomo zadovoljni mi in pa potem tudi država, ki naj nominira kulturno prestolnico. No, gospod minister, jutri ne boste prisotni na tem trialogu, ampak mislim, da bi morali to sporočilo predati tudi svojim pogajalcem. Pravzaprav ocenjujem vaše razmišljanje kot pravilno. Jutri bomo morda zato prišli do boljšega zaključka, kot eh, se zdi danes. No, eh, najlepša hvala eh, in sedaj imate priložnost, da odgovorite na ta vprašanja. Oziroma predtem bomo slišali se še vprašanje gospe Kamer Evert. Oprostite, niste bili na seznamu. Hvala lepa, zelo bom kratka. Uh, no, če uh, gospa predsednica ne bi omenila kulturne pristolnice, bi to omenila jaz. Mislim, da bi tukaj morali končati s temi otročjimi igricami. Um, na zunaj ne bomo mogli sploh upravičiti, zakaj se tukaj kregamo okrog tega. Uh, Še eno vprašanje imam. Veste, da se je parlament zelo zauzel za to, da bi izključili vprašanje kulture in medijev iz pogajanj o prostotrgovinskem sporazumu za ZDA. Tako je odločil parlament, svet je v to privolil po dolgih pogajanjih. Vemo pa, da strani ZDA obstajajo poskusi, da bi oboje spet se unesli v ta pogajanja skozi zadnja vrata. Zato me zanima, zakaj, eh, zato me zanima ali je grško predsedstvo tukaj na naši strani, si boste prizadevali za to, da bo do konca pogajanj ostalo tako, da kultura in mediji ne bodo del teh pogajanj, del tega sporazuma. To sta posebni dobrini in ne spadata v prostotrgovinske sporazume. Zelo bi vam bili hvaležni, če bi grško predsedstvo okrepilo to stališče in ga zaščitilo. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Yes. Izvolite besedo. Thank you, madam chair. Um. Hvala lepa, gospa predsednica. Eh, zahvaljujem se vam osebno, gospa eh, predsednica. Zato, da ste tudi sami zastavili vprašanje, zelo pomembno vprašanje ste zahvalili. No, seveda se pa zahvaljujem tudi ostalim poslancem, ki so sodelovali v razpravi. Zelo pozorno sem vsem prisluhnil. In sedaj bom skušal na kratko odgovoriti na vsa vprašanja. Najprej. Zahvaljujem se vsem poslancem za oh, pohvale, ki so jih namenili Grčiji in pa grški kulturi skozi stoletja. Um, To je za nas pomembno zlasti sedaj v času te težke gospodarske krize, ki pa bomo prav gotovo uspeli prebroditi za pomočjo naših prijateljev in partnerjev v Evropi. V tem času je zlasti pomembno, da se čutimo še bolj uh, grke in še bolj evropejce. Zahvaljujem se vsem poslancem za Eh, pripombe, ki so naklonjene Grči, grški kulturi, temu, kar je Grčija prispevala k izgradnji Evrope. Začel bom z odgovorom gospodu Skuri. On opravlja odlično delo, je kot koordinator iz ELS je odgovoren za vprašanje Evropske prestolnice. Res je, da je to težka tema za vse tri institucije. Um, z vami bom odkrit. Um, slišal sem tudi to, kar je povedala predsednica PAK, ki ima na tem področju zelo velike izkušnje. Prepričan sem, da bo jutrišnji trialog uspešen. Uh, Grško predsedstvo je pripravljeno tej zadevi dati dodaten zakon, tako da bomo prišli do rezultata in da bomo lahko to vprašanje rešili eh, in to tako, da bodo vsi zadovoljni. Ehm, in to je za nas tudi velika čast. Institucija evropskih prestolnic je izredno uspešna, gre za vprašanje, kako lahko povežemo Kulturo in gospodarstvo se skupaj se je začelo v Atenah leta 1985, ko, je bila, um, ko so bile Atene kulturna prestolnica, zato si je prizadevala nekdanja kulturna ministrica v Grčiji, Melina Merkuri in pa že Lang ter drugi pomembni politiki. Pripričan sem, da nam bo tukaj uspelo najti ustrezno rešitev. No, svet želi tukaj imeti zadnjo besedo. Uh, No, eh, svet ima pravico do tega, tega mu ne moremo oduzeti. Najpomembnejše pa je seveda zadnje poročilo. Zadnje poročilo bo pripravljeno v svetu. Gre za vprašanje odločitve panela strokovnjakov. Strokovnjaki morajo odločiti o tem, ali naj dobi prednost ena kandidatura ali pa druga katera je kandidatura ima ustrezno infrastrukturo, ustrezne možnosti. Veliko parametrov, veliko kriterijev je tukaj treba upoštevati, obravnavati vse skupaj od primera do primera. No, jaz sem optimističen in uh, uh skušali bomo prispevati k uh, iskanju rešitve. Na koncu moramo prisluhniti tudi državljanom in pa mestom. Njihov glas mora priti tudi do tistih, ki sprejemajo odločitev v Evropski uniji. Gospod Boris. Zahvaljujem se vam za besede, ki ste jih namenili grškemu filmu. Um, no, to bo zapisano tudi v zapisniku. Kinematografija je izredno pomembno vprašanje, zato bi o tem morali bolj na široko razpravljati, kot smo to počeli do sedaj. Ponovno moramo oživiti evropski film. Eh, ko gre za, ko gre za evropske kinematografe, za mednarodne kinematografe, moramo tam prikazovati filme v različnih evropskih jezikih, tako da bodo vsi ti jeziki slišani. Evropa mora to eh, vprašanje obravnavati na dostojanstven, dostojanstven način, nadoknaditi moramo v konkurenčnem boju napram ZDA. Eh, to je pomembno vprašanje in o tem je treba razpravljati. No, predsednica mi sedaj sicer ne posluša, ampak vseeno se bom navezala na to, kar je povedala o Erasmusu. Plus. Um, izredno pomembno je, da je nagrado Lux dobil eh, Van Gröningen, ki je posnel film Broken Circle Breakdown, mislim, da je Belgic, če se ne motim. Uh, Ta nagrada je izredno pomembna. Sedaj je eh, ta film nominiran tudi za eh, Oskarja za tuje jezični film. To dokazuje, da je treba poglobiti razpravo o evropskem filmu, o tem, kako lahko evropski film postane bolj konkurenčen v primerjavi z ameriško kinematografsko industrijo ameriško filmsko industrijo, kako lahko Evropska unija s pomočjo filma um, širi znanje o evropskih jezikih, filmih in njihovih ustvarjalcih. Uh, no, uh, ko gre za program Erasmus, pa bom počakal, da se vrne uh, predsednica PAK. Mm, kolegica Trupel, vi ste omenili kulturno diplomacijo če sem prav razumel, želi, želite, da bi to bilo urejeno na ravni komisije in sveta, da bi tam razpravljali o kulturni diplomaciji, da bi to bilo orodje za spodbujanje med kulturnih in mednarodnih odnosih. To sem že povedal v mojem uvodnem govoru. Menim, da je mednarodna diplomacija, eh, kulturna diplomacija nekaj, kar lahko doseže veliko več na področju medkulturnega dialoga, veliko več kot pa običajne diplomatske aktivnosti, ki potekajo v okviru eh, zunanjega delovanja, zunanjih odnosov. Ehm, Grčija geografsko spada na eh, Balkan, v sredozemski prostor. Tukaj smo priča številnim verskim konfliktom, veliko imamo sektarnega nasilja, nasilja med posameznimi klani. Torej, kulturna diplomacija in pa medkulturni odnosi lahko zelo veliko prispevajo k spodbujanju dobrih sosedskih odnosov in k spodbujanju harmoničnega sto obstoja posameznih skupnosti in narodov. Uh, Kolegica Sančes-Šmit je poročevalka za eh, nova delovna mesta v kulturi. Naša prednostna naloga je, da kulturo bolj povežemo z sodobnim gospodarstvom. Številke govorijo same zase. 7 milijonov evropskih državljanov um, je danes zaposlenih ravno v kulturnem sektorju um, prispevek k BDP-ju znaša 6 odstotkov in to lahko še nadgradimo. Potrebujemo praktične politike in pripravljeni smo se za te prizadevati med grškim predsedovanjem. K temu želimo pomembno prispevati. Potem še kulturni turizem. Ja, tudi to je izredno pomembno poglavje, to Grki zelo dobro vemo. Naj vam uh, tukaj predstavim nekaj številk. Naša Grčija ima 11 milijonov državljanov, imamo 12 milijonov obiskovalcev na leto. Ehm, lani smo jih imeli toliko, večina jih je bila ehm, drugih narodnosti. 12 milijonov ljudi je obiskalo arheološka najdišča in pa muzeje. Um, ehm, 12 tisoč eh, muzejev in arheoloških znamenitosti imamo v Grčiji, zelo pomembno arheološko geografsko območje. Imamo približno 60 milijonov mobilnih arheoloških inštitutov. Eh, med uh, gradnjo metroja, v Solunu smo našli 150 tisoč eh, ostankov iz eh, Bizantinskega cesarstva. Eh, pod sodobnim Solunom se je nahajalo bizantinsko naselje. Seveda pa cela Evropa polna arheoloških najp. Seveda, treba je podpirati kulturni turizem, to je koristno orodje za gospodarski razvoj in za ustvarjanje novih delovnih mest šport. Popolnoma prav imate. Tudi to je pomemben dejavnik za gospodarsko in socialno kohezijo. Moramo pa um, vzpostaviti to omrežje infrastrukture pomembnih športnih dogodkov. Na tem področju imamo kar nekaj izkušenj v Grči, ponekod so te izkušnje tudi uh, nekoliko grenke. Iz preteklosti smo se veliko naučili, sedaj popravljamo naše napake, bolje se želimo usklajevati z evropskimi partnerji, zato da lahko izkoristimo infrastrukturo, ki jih evropske države že imajo na voljo. E, torej, bolje moramo izkoristiti izgrajeno infrastrukturo tudi potem, ko se ti veliki športni dogodki končajo. Gospa Paljadeli je eh, arheologinja, to vsi vemo. Ehm, seveda za grško predsedstvo je izredno pomembno, da prispevamo k raziskavi in spodbujanju kulturne dediščine, da prispevamo, eh, tukaj lahko zelo prispevajo univerze in pa raziskovalni centri. Gospod Angokurakis Ango vedno uh, pozorno prisluhnem vašim argumentom, prihajava iz dveh popolnoma drugačnih eh, političnih struj, ampak naj vam nekaj povem. Mislim, da dobiček ni nič slabega, brez dobička bi naše gospodarstvo propadlo. Domi, eh, dobiček je nekaj popolnoma upravičenega in zakonitega. No, kultura je pa druga tema. Drugo vprašanje je pa, če lahko kulturo povežemo z gospodarskim razvojem. Spet drugo vprašanje je, če kultura lahko ponudi nove priložnosti ustvarjanja novih delovnih mest. Seveda pa ne smemo dovoliti, da bi kultura postala prostor za neovirane špekulacije. V sodobni Evropi imamo določena pravila, ki omejujejo trg in ki ustvarjajo okvir, znotraj katerega lahko deluje zasebno gospodarstvo. No, ampak vseeno eh, zasebno trg in zasebno gospodarstvo sta gonilo našega gospodarstva. Gospa Pak nisem prej odgovoril na vaše vprašanje, ker ste zapustili dvorano. Eh, želim eh, se pokloniti gospe Pak, ker je v okviru programa Erasmus vključila tudi šport, to se je prvič zgodilo v Evropi. Sedaj tukaj razmišljamo o možnostih, no, ne morem z gotovostjo eh, trditi, ali bo to možno, ampak želimo si, da bi strukturni skladi financirali digitalizacijo evropskih kinematografov. Upam, da nam bo to uspelo, to bi bil zelo pomemben dosežek. No, kar se tiče kulturnih, evropskih kulturnih prestolnic, eh, o tem sem že nekaj povedal, gospa eh, predsedujoča, pripričan sem, da nam bo v, v triologu uspelo najti ustrezno rešitev. No, eh, prisluhnil sem tudi pripombam gospe eh, Kamervert, ona je tudi koordinatorka. No, strinjam se z vami, da je treba rešiti to vprašanje kulturnih prestolnic, ampak vprašanje je zelo zapleteno. Ne moremo odzeti svetu zadnje besede preden vse skupaj pride do sveta, pa je seveda treba izvesti celoten postopek, v katerega so vključeni strokovnjaki, tako da, je, da lahko celotno vprašanje dozori in potem svet lahko sprejme končno odločitev. Nikako ne želim anticipirati rezultatov jutrišnjega trialoga. Naš, eh, naša naloga je, da damo vsem eh, članicam, da možno vsem članicam, da sprejmejo svojo odločitev. V koncu želim še enkrat povdariti, da zelo spoštujem delo Evropskega parlamenta. Jaz sem bil uh, grški poslanec let. In uh, kot kulturni minister in minister za šport. Želim seveda sodelovati z vsemi vami in pa z predsednico odbora, tako da bomo lahko si prizadevali za vse te teme v naslednjih šestih mesecih. Hvala lepa, gospod minister. Samo še eno pripombo bi podala. Ob tem sem pogledala eno izmed kolegic. Ja, mi nismo mnenja, da bi svet moral imeti zadnjo besedo če ima kdo tukaj zadnjo besedo, potem to morata biti svet in parlament, ne pa samo svet. Tega več ni. V postopku soodločenja to več ne obstaja. Zato tudi ni treba, da to uvajamo pri vprašanju uh, kulturne prestolnice. Vse skupaj bi morali prespati in razmisliti o tem, ali ima smisel, da se tukaj prepiramo za nič kaj ti ne mi, ne vi ne bomo tukaj nič odločili. Odločila bo žirija. Zato še enkrat apeliram na vas, gospod minister, da se, pre, da se pogovorite za svojimi sodelovci, tako da bi dojutri našli možnost za hiter dogovor to je v interesu naslednjih dveh kulturnih prestolnic. Tako prijazno sem, se smehljate, da sem prepričana, da mm, nam boste pri tem pomagali. Hvala lepa in na, na govorniški odr vabim novega ministra. No, no, no, no, no, no. Gospod Kedikoglu. Ja, so, can we just continue the... Tako sedaj bomo prisluhnili še tretjemu grškemu ministru, on je namestnik ministra pri predsedniku vlade in tiskovni predstavnik vlade, eh, pristojen je pa za medije, gospod Kedikoglu. Izvolite besedo. Oh, Odlično ste izgovorili moje ime. Hvala. Hvala, gospod predsednica. Hvala, gospod predsednica. Lepo pozdravljeni poslanci in poslanke, v veliko čast in veseljem je biti tukaj v vašem odboru. Imam priložnost, da predstavim prednostne naloge grškega predsedstva pred vašim odborom. Preden predstavim te teme, ki bodo pomembne za grško predsedstvo, pa bi rad povedal, da zaradi vedno večje konvergence med tradicionalnimi in novimi audiovizualnimi mediji, nujno potrebujemo ponovno izjavo eh, o eh, zaščiti pravice do eh, svobodnega izražanja, podariti moramo preglednost, podariti moramo spoštovanje vseh ostalih pravic in to je Eh, bistvo naših razprav, ki bo pokazalo, v kateri smeri moramo nadaljevati. Svet poskuša spodbujati svobodo govora s pomočjo digitalne agende in strategije Evropske unije za trajnostni gospodarski razvoj s pomočjo novih digitalnih tehnologij je treba harmonizirati trge v državah članicah Evropske unije. V večini držav, tudi v moji državi, je to že del nacionalnih audiovizualnih trgov. Pomembno je zagotoviti dostop vsem novim platformam, vsem novim storitvam in to za vse, tako da bodo informacije prosto dostopne, da bomo odpravili ovire in da bo sistem pregleden. Sedaj pa bom predstavil prednostne naloge krškega predsedstva na področju audiovizualnih zadev. V imenu Unije bomo podpisali Evropsko konvencijo o pravni zaščiti storitev. Pri tem bomo uporabili načelo pogojnega dostopa sveta Evrope po sklepu 22. oktober 2013 sodišča Evropske unije želi Grčja do sredine aprila letošnjega leta sprejeti nov sklep Sveta Evropske unije o podpisu konvencije Sveta Evrope, ki sem jo omenil. Prosim, upočasnite svoj govor, pravi predsednica. če želimo izvesti ta sklep sodišča, je treba sprejeti dva nova sklepa sveta. Grško predsedstvo želi do sredine aprila letošnjega leta sprejeti nov sklep Sveta Evropske unije o podpisu Konvencije Sveta Evrope o pravni zaščiti storitev ki so sestavljene iz eh, pogojnega dostopa. Pri tem bomo poštevali predloge komisije, ki jih je ta pripravila in predlagala leta 2010. Krško predsedstvo je že predstavilo začetne predloge državam članicam na prvem sestanku delovne skupine za audiovizualne zadeve 17. januarja. Drugi sklep bo objavljen k malu pri tem pa bo sodeloval tudi Evropski parlament. Druga tema, ki bi jo rad obravnaval, se tiče rezultata treh javnih posvetovanj. Prvič, spodbujanje neodvisnosti regulatornih organov, ki so odgovorni za audiovizualne zadeve. Drugič, konvergenca v audiovizualnem svetu, povezana televizija, rast ustvarjanja delovnih mest in vrednote, ter tretjič spodbujanje svobode medijev in pluralizma. Komisija je organizirala dve dodatni javni posvetovanji za organe, ki so odgovorni za audiovizualne zadeve, zato da bi zagotovili konvergenco. Komisija je leta 2012 končala tudi z evropskim javnim posvetovanjem na temo svobode medijev in pluralizma. Krčija je aktivno sodelovala pri vseh treh javnih posvetovanjih. poskušali smo privabiti javne in zasebne deležnike, zato da bi ti izrazili svoje mnenje. V vseh treh primerjih smo upoštevali mnenja nacionalnih deležnikov. Krško predsedstvo želi procesirati rezultate omenjenih posvetovanj. Razviti želimo konstruktiven dialog med državami članicami Evropske unije. Zato grško predsedstvo skupaj s svetom spodbujata razširjene informacije v zvezi z rezultati posvetovanj. Evropska komisija jih izvaja a, eh, redno in včasih delno na osnovi informacij, ki jih dobi strani držav članic. Upam, da bomo lahko malo dobili a, eh, analize rezultatov teh javnih posvetovanj na sestanku sveta ministrov 21. Eh, maja. Rad bi vas obvestil še o pomembnem dogodku na področju audiovizualnih zadev aprila v Atenah. Se bo odvil ta dogodek. Glede na izzive, ki izhajajo iz konvergence tradicionalnih audiovizualnih storitev z novimi audiovizualnimi storitvami, glede na kompleksno naravo interneta, bomo nadaljevali s političnim dialogom, ki ga je sprožilo litovsko predsedstvo. Osredotočili se bomo predvsem na teme, ki zadevajo hitre spremembe na področju audiovizualnih zadev. Začitili bi, bi radi tudi eh, mladoletnike v tej digitalni domi. 14. in 15. aprila bomo organizirali konferenco v Atenah z naslovom Zaščita mladoletnikov v digitalni dobi. Tam bomo gostili predstavnike evropskih institucij, sveta Evrope in drugih mednarodnih organizacij, javnih uprav, držav članic Evropske unije, regulatornih organov, akademikov in drugih organizacij deležnikov. Obravnavali bomo naslednje teme. Zaščita mladoletnikov v zvezi s pametno TV, oglaševanje na internetu, komercialne komunikacije, eh, In druge teme. Upamo, da bo pri tem sodeloval tudi Evropski parlament zadnje plenarno zasedanje Evropskega parlamenta bo potekalo v istem času, ampak vseeno upoštevate dejstvo, da ste povabljeni vaš odbor, se seveda teh tem pogosto loteva in če, se, če nas boste obiskali, bo ta dogodek še bolj prestižen kot drugače. Naša država želi nadaljevati z dobrim sodelovanjem med eh, Evropskim svetom in eh, Evropskim parlamentom, spodbujanje demokratičnih načel in kulturnih vrednot. To je naš skupni cilj. Upam, da bo komunikacija še naprej dobra. Hvala. Okay, dank. Jetzt, uh, hat... Hvala lepa. Gospod Papa Nikolao se je javil k besedi. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Να λείψα χάλα, γοσπά πρετσίδνητσα. Gospod namestnik ministra, dobrodošli. Nažalost ste zadnji na seznamu, zato da dvorana ni napolnjena. Obene potekajo javne predstavitve v drugih odborih, ni preprosto biti naenkrat na dveh mestih. iz naše, naše politične skupine pogrešamo tiste, ki se ukvarjajo z audiovizualnimi zadevami. Gospa Kamrevert in gospa Kosta sicer sodelujeta pri tem in brez dvoma boste zastavili kakšno vprašanje. Moje vprašanje pa je naslednje. O audiovizualnih zadevah pogosto razpravljamo. O tem smo, smo se pogovarjali tudi z gospodom eh, ministrom za izobraževanje. Govorili smo o možnostih, ki obstajajo na tem področju. O možnostih za razvoj, za nova delovna mesta, še posebej za mlade. Audiovizualne storitve nudijo takšne možnosti. To niso tradicionalne eh, storitve. Govorimo tudi o digitalnih platformah, govorimo o novih priložnostih za uporabo ključnih tehnologij. V tem odboru pogosto govorimo o digitalni dobi. Moje vprašanje je naslednje grško predsedstvo nima veliko časa, ampak kako lahko eh, na boljši način povdarite to področje? Kako lahko dodatno razvijete audiovizualni sektor? Kako lahko ta sektor ponudi nove možnosti, nove priložnosti za mlade v Evropi? Hvala. Uh, Gospa Kamrevet. Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen her hvala lepa, hvala lepa, gospod minister, za vašo predstavitev. Dve prošnji bi želela nasloviti na vas. Se ni tako, kot da se Evropski parlament ne bi že prej intenzivno ukvarjal z vprašanji audiovizualne politike. Danes se spet s tem ukvarjamo. Eh, spominjam tudi na poročilo na lastno pobudo o povezani televiziji. To poročilo je bilo sprejeto z veliko večino tukaj v odboru. In tam smo govorili o tem, da bi morali revidirati direktivo o audiovizualnih medijih. Tudi v komisiji se ukvarjajo s tem. komisija se ne bi smela ozirati samo na svet, ampak bi morala prisluhniti tudi idejam parlamenta. Pa še eno prošnjo imam. Ehm, to pa se navezuje na glasovanje danes zjutraj. Danes zjutraj smo z veliko večino, e, torej praktično soglasno, v parlamentu sprejeli predlog o Evropske notnem trgu elektronskih komunikacij. Izrekli smo se za neutralnost eh, interneta, ki bi morala biti uzakonjena. Zavzeli smo se za strogo pogojevanje internetnih storitev za to, da bi lahko zagotovili svobodo v svetu interneta in internetnih storitev ne sme biti tako, da bi uh, drugi odločali o tem, kakšne internetne vsebine so lahko na voljo in kakšne ne. Tukaj potrebujemo vašo podporo. Pogosto ta tema ni. Uh, obravnavana z vidika kulture in medijev, ampak z vidika, eh, z vidika industrije. Tam pa so stališča nekoliko drugačna. Zato zato apeliram na vas kot grškega ministra, ki je pristojen za medije. Prosim vas, da poskrbite na to, da na to temo ne bomo več gledali samo industrijsko-politično, ampak da bomo upoštevali tudi medijske in pa družbene posledice, ki so s tem povezane. To bi bilo dobro za stališče našega odbora in pa tudi v evropski uh, javnosti bi to lahko uživalo veliko podpore hvala lepa gospa predsednica gospod minister tudi sama vam želim veliko uspeha pri delu prepričani smo da bo grško predsedstvo dalo nov zagon evropski uniji tudi na teh področjih verjetno boste te tematike medije kulturo komunikacije bolj poudarili to ste omenili tudi v svojem programu najprej pa bi rada povedala nekaj glede tega kar ste sami izpostavili zanimivo je da se strinjamo glede tega, da je treba pripraviti teren za to, da spravimo naprej direktivo o audiovizualnih storitvah. Nekaj pogovorov je že potekalo znotraj komisije, tudi v odboru parlamenta smo se o tem pogovarjali, kot je rekla kolegica Kamarevart. Mislim, da je sedaj prišel čas za to, da se izjasnimo glede tega, da storimo korak naprej. Zato bi rada povedala, da kot ste že sami rekli v okviru posvetovanja o audiovizualnih storitvah, o svobodi izražanja in tako naprej, je pomembno, da ustrezno opredelimo pristojne organe. Posvetovanja bodo sleko prej zaključena, takrat, ko se to zgodi, bi morali seveda storiti vse za to, da čim hitreje dosežemo zastavljene cilje. Mi smo že podpisali evropsko peticijo državljanov ki zadeva te tematike. Želimo si, da bi bolj povdarili tudi pluralizem oziroma pluralnost v medijih, da se ne bi kopičila oblast v enem samem akterju. Javnost se na to predvsej osredotoča. Vesela sem, da nameravate zaščititi mladoletnike v digitalni dobi. Tudi sama sem pripravljala poročilo na to temo v našem odboru. Želela sem si, da bi storili korak naprej, da bi presegli trenutno stanje. Komisija je podala priporočila na tem področju. Dobro bi bilo, če bi nekatere predloge iz tega poročila podprli oziroma da bi jih vključili v nacionalne zakonodaje. Potem pa še digitalizacija na področju kinematografije. Že kolegi so prej to omenili, tudi kolegica Pak je to izpostavila, ko je govoril ministr za kulturo. Namreč v odboru imamo težave pri izpostavljanju pomena tega, da pri digitalizaciji filmskega arhiva ne moremo stvari prepustiti v odločanje zgolj nacionalni ravni ali pa da bi za to porabili strukturne sklade evropejana je enostavno premalo, premalo finančnih sredstev je za to namenjenih. Zato me zanima, če bi lahko vi temu posvetili več pozornosti. V parlamentu smo se res trudili za to, da bi digitalizaciji dali večjo težo tudi v obzorju 2020, da bi namenili več sredstev za digitalizacijo. Se pravi, na evropski ravni bi morali sprejeti posamezne projekte, ne samo na nacionalni ravni. Nekateri projekti že potekajo, lahko bi jih razširili, ko gre za digitalizacijo televizijskih programov, za digitalizacijo filmov. Mislim, da komisari glede tega niso enotnega mnenja. Namreč menijo, da je to zadeva, ki je v pristojnosti posameznih držav člani. Zanimajo vaše stališče. Hvala. Hvala in hvala za vaše besede, vaše komentarje. Rada bi se navezala na to, kar je že povedala gospa Kamrevert. Gre za razvoj javnih RTV v digitalnem okolju. Javne RTV so javna dobrina. Našo politiko vedno eh, oblikujemo v skladu Eh, s konvencijo UNESCO o kulturni raznolikosti. Javne RTV niso zgolj javna dobrina, ampak eh, so tudi nekaj, kar nam daje identiteto, vrednost. Ko govorimo o neutralnosti interneta, ko govorimo o različnih eh, direktivah, o različnih storitvah, moramo to upoštevati. In grško predsedstvo mora odigrati zelo jasno vlogo tudi na tem področju. Hvala nenazadnje še gospod Angorakis. Proevre, eh... Najlepša hvala, gospod predsednica. Da, to je pomembna razprava, strinjam se. Nažalost pa našega poročevalca z levice ni tukaj. Vseeno pa bi rad podal nekaj komentarjev v zvezi s tem. Če si želimo naliti čistega vina, potem moramo priznati, da svobode medijev ni v družbi in to je resnica. Pogovarjali smo se o družbi, o kapitalizmu, o podjetništvu malce prej. Ko pravim, da ni svobode govora, To govorim zato, ker sicer poslovneži izražajo svoje poglede na svet, ker je eh, sistem, v katerem živimo, kapitalistični sistem. Delavci pa nimajo besede, kljub temu, da ustvarjajo dobrine. Delavci na televiziji ne dobijo besede, ne glede na to, če gre za javno televizijo ali pa za zasebno televizijo. Tudi nekateri politični akteri nimajo eh, prostih rok. V Grčiji je velik del televizijskih kanalov v zasebni lasti. Kakovost in vsebina teh programov je žalostna. Izobraževalne vsebine so katastrofalne. Enako velja za eh, javno televizijo. Ne moremo se pogovarjati o kakovostni vsebini govorimo o liberalizaciji trga, o digitalni dobi. Kaj pa vsebine? Govoriti je treba vsebini. Ali bomo imeli ta katastrofalen, eh, katastrofalen način dela, te slabe vsebine, to je pomembno. Gre namreč za pranje eh, možganov. In v zadnjih letih smo veliko tega že videli v različnih Eh, evropski politiki, v medijih. Ne gre za to, če eh, to počnejo javni akteri ali zasebni akteri. To se dogaja. Opozicije pa ni, nihče nima nasprotnega mnenja, nihče ne pravi, da bi se morali ljudje organizirati in se boriti proti sistemu. Takšne besede niso dovoljene. In to ni na ključe, kot veste. Po mojem mnenju, vaš odbor in Evropski parlament eh, morata reagirati precej jasneje, glede na to, kaj se je v uh, Grčiji zgodilo poleti. Vlada se je odločila, da zapre javno uh, eh, radio televizijo. Na televiziji mesece in mesece ni bilo ni česar. Zakaj se sedaj zmrdujete? Na evropskih volitvah nas, bo, nas bodo sodili uh, po tem, kaj smo naredili in kaj smo dejali. Nekateri so tiho. 2500 delavcev je izgubilo eh, svojo službo, eh, RTV je v Grčiji še slabša. Kolega Angorakis, takrat od vas eh, nisem sicer slišala ničesar, sem se pa odzvala na ta dogodek kot predsednica odbora za kulture. Eh, Doris Pak. Uh, povedala vam bom tudi to, da ste že trikrat imeli na dolgo in široko razložiti svoje mnenje. Ta eh, seja odbora je prenašamo v živo po spletu. Že trikrat smo vas danes srečali, to je tudi posneto, zato lahko to vedno znova poslušate po spletu. V glavnem slišali smo vas. Um, ne bomo pa sedaj razpravljali o grških notranjih razmerah, to boste naredili doma. Besedo dobi sedaj minister, zato da odgovori na vprašanja, ki so mu bila zastavljena. E, Hvala, gospod predsednica. Lotil se bom posameznih komentarjev in vprašanj. Gospod Papa Nikolao, še predobro veste, da je ena od prednostnih nalog Evropske unije za to obdobje šestih mesecev grškega predsedstva razvoj in zaposlovanje, ustvarjanje novih delovnih mest. Tehnološki razvoj v audiovizualnem sektorju nam daje možnost, da se borimo proti brezposelnosti. Presposobnost je eh, naša največja sovražnica. Sovražnica Evropske unije, sovražnica Grčije. Kot veste, nas je brezposobnost v Grčiji prizadela precej bolj kot v katerikoli drugi državi članici Evropske unije. Stopnja brezposobnosti je izjemno visoka, okrog 60 odstotkov za mlade. To so žalostne številke. Obene pa imamo mlade, ki so eh, dobro usposobljeni, ki imajo znanje in mladi v audiovizualnem sektorju lahko ponudijo marsikaj. Radi bi spodbujali politiko Evropske unije in ta politika, ta besedila nam omogočajo eh, krepitev novih tehnologij. Uvodoma sem govoril o dostopu za vse, govoril sem o vzpostavitvi nove skupine novih ustvarjalcev, ki bodo izkoristili nove platforme, tako da bodo ljudje imeli neposredni dostop, javnost bo imela neposreden dostop, brez da bi morali pri tem eh, ta dostop omogočiti kakšni posredniki. Gospod Angoragis, kmalo vam bom odgovoril, ampak vseeno bi rad najprej povedal, da lahko na področju audio, audiovizualnih zadev uh, Evropejci dosežemo marsikaj. Nismo velik trg, posamično, po posamičnih državah, ampak skupaj smo ogromen trg. In zato moramo sodelovati. To je izjemno pomembno. Sam sem eh, novinar po poklicu. Prihajam iz eh, tega področja. V novinarstvu sem delal okoli 20 let. Novinari imajo v Grčiji eno izmed najvišjih stopenj brezposelnosti. Glede na uradno statistiko, približno polovico, polovica novinarjev, eh, članov federacije novinarjev v Grčiji je brez službe. Najti moramo nova delovna mesta, nove službe. In to v času, ko tradicionalni mediji, še posebej časopisi, preživljajo težke čase, krizo veliko izmed svojih dejavnosti prenašajo na splet. Ravno zato mora Evropska unija vzpostaviti ustrezna pravila, najti rešitve za to krizo. Gospa Kamrevert, govorili ste o medijih. Upam, da bomo lahko ohranjali tesne stike, izmenjava izkušenje bistvena izmenjava predlogov omogoča, da dosežemo najboljši rezultat. Računate lahko na mojo podporo. Govorili ste o zelo pomembni zadevi. Res je, mediji predstavljajo industrijo, ampak to ni vse. Industrija ni vse. In to je jasno, če si pogledamo eh, stopnje zaposlenosti, če si pogledamo število delavcev in ga primerjamo z BDP-jem, ki ga uh, ustvarijo. Vidimo, da obstaja tu velik učinek uh, multiplikatorja. To je industrija, ki prinaša razvoj, ki spreminja identiteto še posebej mladih. Tako da bi rad še enkrat povedal, da lahko računate na mojo in našo podporo. Želimo sodelovati z vami. In po današnji razpravi bomo lahko resnično dosegli naš cilj, tako da bomo združili naš, naše moči. Gospa Kosta, hvala za vaše prijazne besede. Strinjam se z dejstvom, da, da so mladoletniki izjemno pomembni kongres, ki bo potekal v Atenah, mora ponuditi rešitve. Nekatere rešitve za zaščito mladoletnikov smo že našli, vsaj kar zadeva televizijo, ampak tehnologija se je sedaj razvila. Na televiziji lahko uh, označimo določen program z znakom v kakšnem spodnjem kotu, ampak internet je drugačen. Uh, imamo veliko primerov v različnih državah, ki kažejo, kako ranljivi so mladoletniki. Najti moramo način za to, da zaščitimo prihodnost Evrope in mladi otroci so prihodnost Evrope. Glede eh, liberalizacije, kinematografov in tako dalje, zato nisem neposredno odgovoren. Arhivi lokalnih časopisov so velik zaklad, zakladnica znanja imamo arhive iz začetka 20. stoletja in trenutno digitaliziramo te eh, bogate arhive. Uporabljamo sredstva Evropske unije in s tem ohranjamo veliko kulturno dediščino. Gospa Trupel, strinjam se z vami. Potrebujemo kulturno raznolikost. To je bogatstvo Evrope. Zato je Evropa tako bogata. in to je alternativa za uniformni ameriški model družbe. Vsi smo različni, vsi se lahko česa naučimo drug od drugega. Evropa mora ohraniti svojo kulturno raznolikost. In mediji so najpomembnejše področje, kjer se ta kulturna raznolikost eh, izraža. Na koncu pa še dragi kolega gospod Angorakis. Cenim vaše besede, kljub temu, da sva si politično različna. Ne morete dejati, da uh, ni svobode medijev, gospod Angorakis. Obstajajo časopisi, spletne strani, obstaja svoboda izražanja in to je dejstvo. lotiti se moramo obravnave vprašanja eh, kritičnega mišljenja na temo medijev. Dejali ste, da je treba zaščititi delavce. Da, ampak če obstaja delavec, mora obstajati tudi nekdo, ki zaposluje tega delavca ali ne. Nažalost, življenje in resničnost kaže ravno obratno. Veliko podjetij je zaprlo svoje vrata, veliko delavcev je ostalo pred temi vrati. Najti moramo pravi okvir. Glede vsebin na zasebnih televizijskih kanalih pa se strinjam z vami, ampak če želijo ljudje to gledati, jih ne morete ustaviti. Lahko pa ljudi izobrazite. To še posebej velja za mlade, ki uporabljajo nove tehnologije ravno pri tej kategoriji se lahko izognemo pa s tem, v katerih smo pristali v preteklosti. Pranje možganov, no tega pa ne morem sprejeti. Ne morem sprejeti tašnih besed, čež da uh, nekaterih stvari ne moremo izraziti v javnosti. Vi ste dokaz za to, tukaj imate platformo, mednarodno platformo, izražate svoje mnenje in to je demokracija. Govorili ste tudi o e RT, o grški RTV. Vem, da se je ta odbor o tem pogovarjal. Dejal bom dvoje. RTV spet deluje, obstaja javni radio, in njegova neodvisnost je zagotovljena eh, z zakonodajo. Lahko vam podam tudi številke, ki kažejo, kako se eh, ščiti neodvisnost javne RTV. Nobena vlada ne more več poseči v javno RTV. To je sedaj zabetonirano v pravu. Tukaj v Evropskem parlamentu se vam je morda zdelo, da je bila politična odločitev, ki smo jo sprejeli v Grčiji, negativna. Ampak naj vam podam osebno anegdoto. Naslednji primer. Zadeve niso bile pregledne, ni bilo nadzora. Naj vam dam primer. Ko sem bil v opoziciji, ko sem bil odgovoren za medije, sem kritiziral škandal, ki se je zgodil v Grči na temo pravic do lige prvako. Javne, javna RTV je plačala 33 milijona evrov za tri leta. Naslednja eh, ponudba je bila pod šestimi milijoni. Petkrat toliko je javna RTV plačala in to je nesprejemljivo za državo, eh, ki je bila v finančni stiski. Ko sem prevzel vajeti, sem dejal, da je treba odpraviti takšne škandale. Odgovorni za to področje pa mi je dejal, žal, ne bo šlo zato, ker bo morala pravna služba pripraviti mnenje. Sam sem dejal prav, naj pripravijo pravno mnenje. Odgovorni mi je dejal, ne, tega ne morejo narediti, zato ker je pravno mnenje eh, eh podpiralo podpis tiste pogodbe. No, očitno je treba spremeniti to pravno mnenje, če se ne spoštuje javnega interesa. Nemogoče se je bilo znebiti tistih zaposlenih v javni. Eh, pravni službi, zato ker so imeli doživljenske pogodbe. Bi vi pustili stvari kar tako, kot so bile? In to je bil zgolj eh, vrh te ledene gore. Odločitev je bila težka, ampak po letu dni, v katerem smo poskušali sistem reformirati, smo ugotovili, da je reforma nemogoča. Nismo odgovorni za to, da na televiziji ni bilo več nobenega programa. Prenosi naj bi se začeli precej prej sedaj smo osvobodili radio Megaro, delo se ponovno začenja in to na dobrih, zdravih temeljih. Javna RTV je popolnoma neodvisna, učinkovita, grkom in grkinjam bo nudila prave informacije, kulturo in tudi zabavni program, do katerega imajo grški državljani in državljanke pravico, tako kot vsi ostali. Hvala. Hvala lepa. Mi smo spet želeli danes sprožati teh starih razprav. O tem smo že razpravljali. Ja, mogoče je grška vlada to na neroden način uh, izvedla. Verjetno bi danes naredili drugače, ampak uh, po bitki smo vedno lahko vsi generali. Se pravi, javna radija, televizija v Grčiji, pravzaprav sploh ne bi smeli govoriti o državni uh, televiziji. To nas spominja na stare komunistične čase. V glavnem minister je dokazal, da imajo veliko dobrih idej. Želim vam veliko uspeha v naslednjih šestih mesecih. Verjetno se bomo še sestali na kakšni prireditvi na žalost 15. Eh, in 14. aprila to ne bo možno. To je zadnja seja Evropskega parlamenta. Tisti, ki uh, želijo spet priti, morajo biti tukaj. Tisti, ki bodo tukaj zadnjič, pa si bodo želeli, da bi bili še zadnjič v tem odboru, tako da takrat nažalost ne bomo mogli obiskati Aten. Hvala lepa. Najlepša hvala gospodu ministru. Ja, eh, ne, ne. Dovolite. ali vas lahko povabim na zasedanje na vrhu v Atenah. Razumem, da imate tiste dni veliko dela, ampak lahko vseeno sodelujete prek videokonference. Še pomembneje pa je, da si želimo predlogov za obravnavo različnih tem. Imate na primer eh, različne člane, ki so se zelo zanimajo za te stvari. Hvala še enkrat, gospod namestnik ministra, hvala in eh, nasvidenje. Točka je razno, ima kdo kak predlog? Ne. Dobili ste dokumente, o katerih so govorili koordinatorji, tega niste eh, zavrnili, tako da je besedilo sprejeto. Naslednji eh, sestanek nas čaka 12. in 13. februarja. Hvala, hvala tolmačem, lepo, da ste bili z nami